ich möchte gerne die sitzung eröffnen und hoffen dass noch einige den weg zu uns finden. Torej, začeli bomo s sestankom in upam, da bos, boste makajoči še našli pot do svojih mest. Dnevni red ste dobili, če nihče ne govarja, je sprejet. Pod prvo točko imamo sprejetje dnev, eh, za, eh, torej dnevnega reda, potem pa za, sprejetje zapisnikov z 18. novembra in 1. in 2. decembra. Eh, torej, oglejte si zapisnike in do danes, eh, do konca sestanka mi povejte, če imate kakšne pripombe. Imate pripombo? Ne. Španska kabina ne funkcionira. Dobro. Okay. Then we come to the chair's announcement. I speak in English. Potem pa prehajamo na sporočila predsednika. Ta sestanek se prenaša po spletu, torej ne vrtajte si po nosu, imamo tolmačenje v vse jezike, razen eh, češčine, stonščine, malteščine, latviščine in švedščine. Vsi ostali jeziki so na voljo. In pa četrta točka dnevnega reda, učenje v zgodnem otroštvu v Evropski uniji. In to je prva obravnava te teme, Z nami je tudi naša pročevalka, gospa Hannibal, ki bo danes predstavila svoje poročilo. Rok za vložitev predlogov sprememb k temu poročilu pa je 14. februar ob 12. torej opovdne. 17. marca pa bomo glasovali o tem poročilu. Gospa Hannibal, izvolite, imate besedo. Well, thank you very much, Chair. And... Najlepša hvala, predsednica. Zelo me veseli, da imam to priložnost predstaviti svoje poročilo, še posebej, ker mislim, da gre za izredno pomembno temo. Prvič, pravzaprav v tem odboru obravnavamo učenje v zgodnem otroštvu, vsaj odkar sem sama v tem odboru. Gre pa za nekaj, kar je izredno pomembno, kaj ti tisto, kar se dogaja, ko so otroci zelo majhni, pravzaprav narekuje njihovo nadaljne življenje in vemo, da če eh, je začetek dober, se lahko s tem izognete številnim težavam kasneje. Eh, otroci, ki imajo dobre izkušnje, pa so tudi kasneje uspešnejši. Torej, zelo me veseli, da imamo to priložnost, da razpravljamo o tem izredno pomembnem vprašanju. Nažalost, ne obstaja veliko raziskav v evropskih državah članicah, zato se bom veliko sklicovala na raziskave iz angliškega govornega področja, predvsem iz ZDA, kjer je to vrstnih raziskav več. Se upravičujem, ampak eh, tako pač je in morda tudi to kaže, da je pravi čas, da se končno lotimo tega vprašanja. Izkušnje v Evropi in ZDA kažejo, da. Eh, programi v zgodnem otroštvu, sploh tisti, ki so namenjeni eh, otrokom v slabšem položaju, lahko prinesajo socialno-ekonomske koristi kasneje eh, tudi v odraslem življenju. Učinki, ki jih vidimo, so boljši dosežki v šoli, boljše ocene, boljše možnosti zaposlovanja, boljši eh, zaslužek, manj eh, zločina, celo boljše zdravje in boljši družinski odnosi. Eh, Zato moramo uh, res razmišljati o teh najzgodnejših letih in uh, o tem, kako uh, oblikovati programe, ki jim bodo sledili nadaljni ukrepi, naprimer spodbuda pri učenju jezikov in socialnim prilagoditvi. Uh, in torej, čeprav govorimo o zgodnjih letih, se vse to potem nadaljuje, ne gre samo za prva leta življenja, ampak je potrebno ohranjati to spodbudo tudi kasneje in tudi o tem je potrebno razmišljati, ko govorimo o tem poročilu. Nažalost, v večini držav članic ni dovolj naložb v ta najzgodnejša leta in to lahko pripelje do eh, bistveno višjih stroškov kasneje. In to pomeni, eh, to je seveda manj stroškovno učinkovito, hkrati pa tudi učinki niso taki, kot bi bili, če bi stvari dobro zastavili že na začetku. Eh, če ni dobro poskrbljeno v, za otroke v prvih letih, to pripelje do zločinov, do slabših socialnih razmer in tako naprej. Eh, ne predlagam, da bi imeli enotno politiko na tem področju po vsej Evropi. To ni realistično in tudi ni zaželeno, kajti Evropa ima celo vrsto različnih tradicij in kultur in eh, izobraževanje v najzgodnejših letih poteka na najrazličnejše načine. In s svojim poročilom tudi ne poskušam tega spremenjati, bolj obravnavam to, kako izboljšati programe v najzgodnejših letih, eh, kako jih. Uh, Eh, vzpostaviti in kako poskrbeti, da bodo bolj prepoznavni. Eh, obstajajo precejšnje razlike med državami članicami, kar zadeva kakovost programov, kar zadeva delež otrok, ki v njih sodeluje. Eh, pristopi so različni, storitve se izvaja na različne načine, torej razlike so precejšnje poročilo priznava, da enotna rešitev za vse države, kar zdeva učenje v zgodnem otroštvu, eh, torej pristop, eh, ki bi bil enak po vseh državah članicah, ne bi bil primeren in to bi bilo tudi težko uresničiti. Namesto tega je bistveno bolje razviti evropski okvir, ki bi ga sestavljali skupni cili in eh, vrednote in okvirna struktura. Eh, veliko evropskih držav je vodilnih na tem področju, vendar pa moramo storiti več, da eh, bodo podobni dosežki prisotni v vseh državah članicah. Eh, ko govorimo o zgodnem otroštvu, v tem poročilu govorim o starosti od nič do šest let, torej do začetka obveznega šolanja v večini držav. V Združenem kraljestvu, in tu je edina omemba te države, smo pred kratkem eh, dobili poročilo vlade o izobraževanju oziroma učenju v zgodnjem otroštvu in pokazalo se je, in to verjetno velja tudi za druge države članice, da so ta leta deležna najmanj pozornosti in tudi najmanj naložb. Kar zdajva starost od nič do šest let, takrat je premalo podarka na kognitivnem razvoju. Eh, v obdobju od tretjega do šestega leta pa je premalo poudarka na zdravju, eh, prehrani in socialnemu razvoju. In tukaj potrebujemo nek ravnotežen pristop. V tem poročilu eh, ne želimo razmišljati o tem izobraževanju kot nekem kraju, kamor lahko parkiraš otroke, dokler se ne vrneš eh, z dela. Ampak moramo na to gledati kot na nekaj več, ne zgolj na neko. Uh varstvo za otroke, za nekaj, kot za, na nekaj, kar je ključno za nadaljni razvoj otrok. Učinkoviti programi v zgodnem otroštvu lahko prinesejo bistvene koristi v kasnejših letih in to mora biti ključno sporočilo. Še nekaj, s čimer se moramo ukvarjati, je vključenost staršev vključenost staršev je ključnega pomena, če naj imajo otroci kar največ koristi od tega zgodnjega učenja, ker zdiva tiste, ki so uh, v slabšem položaju. Uh, S temi programi lahko tudi njihove razmere izboljšamo. Ena od idej, ki mislim, da je zelo pomembna, je, da bi razvijali pobude, ki temelijo na skupnosti in take pobude bi omogočale različne možnosti članom skupnosti, ne glede na to, kje so, da bi vsi sodelovali pri, razvo pri razvoju in učenju otrok. E, to je ključno zato, da bodo družine e, se vključevali v take programe na podlagi potreb in zanimanj otroka. Gre za pristop, ki se osredotoča na otroka in vključuje tudi starše. V nekaterih primerih vzgojitelji in učitelji tudi ne vedo, kako pomembna so prva tri leta življenja in tudi to je pomembno sporočilo, ki ga moramo posredovati. Kampanje so lahko koristne pri naslednjih temeljnih sporočilih za uh, družine. Uh, pomen vloge očeta za razvoj otroka, uh, poslušanje otrok in uh, pogovarjanje z otroki, nediskriminacija med dečki in deklicami, večje ozaveščanje glede posebnih. Uh, potreb in hitro znaznavanje posebnih potreb, kjer te obstajajo. Ravno tako potrebujemo boljše usposabljanje za zdravstvene delavce, ki delajo z otroci, eh, zato da eh, bodo bolje obravnavali eh, skupnosti in tudi družine v vseh državah članicah. Ravno tako pa, po mojem mnenju, potrebujemo sistem izgradnje konsenza, potrebujemo programe ter nadzor in ocenjevanje v številnih državah članicah, kar zadeva eh, otroke iz eh, slabše situiranih eh, družin, zdanje ni ustrezno poskrbljeno. Vzgojitelji za otroke mlajše od treh let pogosto niso ustrezno usposobljeni. To je problem in res moramo razmisliti o kvalifikacijah tistih, ki skrbijo za majhne otroke. Potrebno je poskrbeti, da bodo ti ljudje dobro usposobljeni in da bodo tudi eh, priznani v svoji vlogi. V večini držav eh, članic je, eh, se stvari delijo v dva dela. Eh, v starosti od nič do treh let govorimo o zdravstveni oskrbi, od tri do šest let pa o izobraževanju. Eh, pogosto ta dva dela nista dobro povezana in to lahko povzroča težave. Torej, storitve se ne izvajajo v najboljšo korist otroka in eh, zato bi lahko v tem sporočilu tudi pozvali države članice naj oblikujejo bolj integrirane sisteme. Moram podariti, da neke države članice to že imajo, eh, Danska, Švedska in Finska, in mislim, da bi se lahko marsikaj naučili eh, iz njihovih izkušenj. Razmišljati moramo tudi o dostopu do storitev. V številnih državah članicah so to vrstne storitve zelo drage in eh, veliko ljudi si jih ne more privoščiti. Ravno tako pa tudi ni dovolj prostora za vse otroke. Eh, zato je vprašanje tega, kdo te storitev potrebuje in kdo ima do njih dostop, zelo pomembno. Prav tako moramo obravnavati tudi izmenjava najboljših praks med državami članicami, kajti kot sem že dejala, pojavlja se predvsej razlik. Eh, v Franciji, na primer, otroci začnejo hoditi v šolo, eh, v, ko so stari dve leti, oziroma lahko začnejo, morajo pa hoditi v šolo, ko so stari šest let. V Združenem kraljestvu začnejo hoditi v šolo štirimi ali petimi leti, na primer. Torej, Bolj se moramo osredotočiti na to področje. To izobraževanje mora biti sestavni del sistema, ne sme biti nek dodatek. Potrebujemo pa tudi sistem za izmenjavo izkušenj na ravni Evropske unije. Mislim, da lahko obžalujemo, da strukturni skladi in scheme, kot je Comenius, ki omogočajo eh, udeležencem eh, izmenjavo na evropski ravni, tukaj niso dovolj uporabljeni in zato eh, želimo izboljšati ozaveščenost v državah članicah glede teh možnosti za ljudi, ki delajo na tem področju. To je eno od temeljnih priporočil tega priporočila. Ravno tako potrebujemo podatke. Trenutno so uh, Eh, podatki o majhnih otrocih zelo neenakomerni. Potrebujemo torej boljše empirične podatke na ravni Evropske unije. Tako kvalitativni kot kvantitativni podatki so potrebni o teh eh, storitvah o izobraževanju. Nekaj raziskav obstaja, ampak kot sem omenila, eh, se večinoma nanašajo na angliško govoreče države, predvsem na ZDA, kar pravzaprav ni posebej relevantno. Pogosto so te eh, raziskave tudi zelo osko zastavljene in eh, zato za nas niso uh, zanimive, kajti ZDA niso posebno podobne nobeni od držav članic, ker obstaja tako široka paleta različnih storitev, ki se ponujajo v Evropski uniji, jih je pogosto zelo težko primerjati. Uh, Zato mislim, da moramo razviti nek eh, koristen sistem primerjave med državami članicami, zato da se bodo lahko države učile ena od druge. Eh, eh, tako je na primer v angliškem eh, govornem področju prevladovalo prepričanje, da eh, se pravo učenje odvija samo v učilnici. Medtem ko naprimer nordijski model eh, daje velik podarek tudi učenju zunaj v naravi, v okolici. In tukaj se mislim, da lahko marsikaj naučimo eden od drugega. Bolj obširne raziskave bi omogočile Evropski uniji tudi, da bi si zastavila bolj sodobne cilje na tem področju. Eh, mislim, da bi na tak način lahko konstruktivno napredovali in to pobudo pozdravljam. Sodelujemo tudi s svetom in komisijo, pogovarjala se bom z mađarskim predsedstvom o tem eh, čez nekaj tednov. Imeli smo pa tudi že kar nekaj razprav s kabinetom gospe Vasilju. Torej, Uh, imamo tu pred nami kar uh, lepo zaokroženo delo, uh, nek dokument, pri katerem sodelujejo vse institucije in upam, da me boste pri tem vsi podprli. Hvala. Najlepša hvala, gospa Hannibal. Želela bi vas samo opomniti, da je. Uh, Evropski svet se že leta 2002 ukvarjal s tem vprašanjem v Barceloni in takrat je bilo rečeno, da se mora do leta 2010 marsikaj spremeniti, ampak zdaj ugotavljamo, da se ni kaj dosti spremenilo. No, v nekaterih državah so sicer se zgodile spremembe, ampak ne toliko zaradi izobraževanja, ampak zaradi eh, drugačnega položaja žensk, ki delajo in eh, pošiljajo otroke v vrtce, kar se prej ni dogajalo. Eh, v moji državi v preteklosti mest v vrtcih ni bilo dovolj in tukaj so se stvari spremenile. Tudi to je eden od rezultatov te izmenjave. Ampak tukaj moramo upoštevati, da tukaj visi nad nami eh, damoklejo meč subsidijarnosti. Nikogar ne moremo k ničemor prisiliti. Lahko samo enostavno upamo in eh, zaupamo v komisijo, da bo podala ustrezne pobude eh, in da bodo te s podporo parlamenta dosegli ministerski svet. Eh, Eh, da bodo ministri potem eh, se zavezali, da bodo nekaj storili in da se bomo potem čez nekaj let vprašali, kaj je bilo narejenega in da se bomo kaj naučili iz najboljših praks. Kot je povedala gospa Hannibal, obstajajo že dobri vzori v nekaterih državah, iz katerih se lahko učimo. In Tudi v okviru ciljev za leto 2020 smo zapisali, da ne želimo imeti osipnikov, ampak eh, in da želimo eh, njihovo število zmanjšati na največ 15 odstotkov. In to je tudi odvisno od tega, ali bomo dovolj hitro začeli delati z otroki in jim dali na ta način začetni kapital za dobro izobraževanje. Sploh eh, to velja za tiste, ki eh, zaradi domačih razmer nimajo najboljšega izhodišča. Najlepša hvala za vaše delo. Najprej kolega Zver, izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Uh, najprej bi se rad uh, zahvalil oziroma pohvalil kolegico Mary Hannibal, ki je sprejela to pobudo, uh, to inicijativo na področju predšolske vzgoje. A je prevod? It doesn't work. Uh, torej mislim, in da je, it works. In English not? Okay. Mislim, da je osnutek poročila kolegice. Uh, Herr Kollege ja, Zwerb. Ja. It didn't work. Kolege Zwerb, tolmačenja ni bilo ali zdaj deluje? Dobro. Okay. Ja. Eh, torej kolegica <laughs> mary hannibal je prevzela zelo pomembno iniciativo na tem področju eh, ki je nekakšna niša eh, v celotni vertikali vzgoje in izobraževanja in ji zato tudi čestitam. menim da je močna in zdrava evropska unija oziroma prihodnost evropske unije odvisna od tega koliko napora vlagamo in ne samo napora ampak tudi finance denarja v eh, mladino oziroma otroke. vsem je znano da je predšolsko obdobje najpomembnejše kot je že eh, eh, govorila poročevalka v otrokovem razvoju tako na emocionalnem kakor tudi na kognitivnem telesnem socialnem skratka na duhovnem in pa telesnem razvoju otroka. <clears throat> strinjam se tudi s trditvijo da je to neka niša ki je doslej na ravni evropske unije nismo dovolj uh, uh, zapolnili uh, da imamo nekatere dobre predšolske politike ali prakse da imamo nekatere dobre predšolske prakse v državah članicah evropske unije in da lahko tudi nekatere vzhodne države nove članice evropske unije ponudijo marsikatero dobro prakso tudi starim članicam evropske unije tu zlasti mislim na češko in pa slovenijo. Eh, poročilo je dokaj eh, celovito kompleksno eh, nekatere stvari seveda lahko ugotovimo da še manjkajo zlasti morda premalo poudarjen zdrav razvoj otroka omemba gibanja zdrave prehrane ampak tukaj imamo časa kot je omenila že predsednica do štirinajst februarja in lahko z amandmaji obogatimo ta dokument. Eh, kar se tiče eh, že prej omenjenih barcelonskih sklepov eh, takrat še sami nismo točno vedeli kateri odstotki in priporočila evropskega sveta so dobri ali pa v redu. ugotovili smo da za drugo starostno obdobje tri do šest seveda odstotek priporočljiv bil mislim je bilo eh, priporočeno okrog devetdeset odstotkov skratka da je čim višji odstotek eh, otrok vključenih v eh, sistematično vzgojo in varstvo. pri prvem starostnem razredu od nič do tri pa so strokovnjaki si kar izmislili eno številko ena tretjina danes je seveda eh, verjetno treba korigirati nekatere smernice in cilje jaz mislim da tudi v prvem starostnem obdobju zelo pomembno da je eh, ta odstotek bistveno višji da bi morale države članice zagotoviti materialne prostorske in druge pogoje da je že v prvem starostnem obdobju eh, več otrok vključenih v predšolsko vzgojo ravno zaradi tega zato ker eh, že v tem času eh, otroci pridobijo določene eh, kognitivne in druge veščine in znanja in sposobnosti ki jih kasneje lahko v drugem starostnem obdobju pridoma razvijajo še naprej. skratka <clears throat> veliko nas čaka še na tem področju jaz sem vesel da tudi evropska komisija pripravlja sedaj poročilo o tem in upam da bo tako naše poročilo kakor tudi poročilo evropske komisije en taki spin up spodbuda eh, za nadaljno delo na tem področju. Hvala lepa. <clears throat> Dank, eh, Takola. Najlepša hvala, kolega Takola. Kedoksija, rova puhajote. Gospa predsedajoča, za začetek mi dovolite, da čestitam gospe Hannibal za njeno poročilo. Do sedaj mislim, da je odpravila odlično delo in tudi njena predstavitev je bila zelo celovita. Kar zadeva bistvene točke, mislim, da se je potrebno zavedati, eh, kakšen kapital in kakšen vir imamo tukaj v Evropski uniji. Tu ne gre vedno samo za eh, energetske vire, za obnovile vire energije. Najpomembnejši kapital, ki ga imamo, so prav otroci. In tega ne smemo pozabiti tega ne smemo pozabiti eh, tudi sicer, ne samo eh, ob tej priložnosti. Res je, kot je dejala poročevalka, da so prva leta življenja, mm, da, da je zgodnje otroštvo izredno pomembno. Obstajalo različne teorije, ali to velja za prva tri leta ali za prvih pet let otrokovega življenja ampak v vsakem primeru so z vidika razvoja otroka ta leta najpomembnejša, kajti kasneje otroci zgolj nadgrajujejo tisto, kar so že pridobili. V vsakem primeru se je torej potrebno osredotočiti na učenje in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Naj povdarim, da čeprav govorimo o izobraževanju v najzgodnejših letih, ne smemo pozabiti, da moramo otrokom tudi dovoliti, da so otrokci. Torej, eh, pomemben je tudi vidik učenja preko igre. Eh, tukaj se naše zahteve do otrok ne smejo ravnati po gospodarstvu, ampak moramo omogočiti otrokom uravnotežen razvoj, eh, razvoj v zdrave odrasle in jim zato zagotoviti tudi ustrezne pogoje. Torej, potrebno je razvijati eh, tako kognitivne veščine kot eh, motorične veščine. Vse to je potrebno upoštevati. Le na ta način lahko eh, omogočimo razvoj celostnih osebnosti. Naj povem, da sem zelo zadovoljen z delom, ki je bilo do zdaj opravljeno. In Prepričan sem, da bo to odlično poročilo, ki bo vsebovalo dobra priporočila. E, zdaj pa se moramo lotiti tega, kako pripraviti države članice, da bodo ta priporočila upoštevali in kako dejansko doseči izmenjavo najboljših praks. Strinjam se s pročevalko, da je pomembno, da imajo otroci pravico tako do uh, matere kot do očeta in pomen družine je potrebno izpostaviti sploh zdaj eh, v času velike negotovosti in velike mobilnosti. Potrebno je izpostaviti bistvene elemente v odraščanju. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa McClarkin. Hvala. Tudi sama se želim zahvaliti gospe Hannibal za to pobudo in za delo, ki ga je opravila. Vsi otroci si zaslužijo kar najboljši začetek v življenju in v izobraževanju in Mislim, da eh, je dejansko to potrebno obravnavati na neki univerzalni ravni. Potrebno pa je izpostaviti vlogo staršev. Tudi starše je potrebno ozaveščati, izobraževati eh, in eh, jih prepričati, da je izobraževanje za njihove otroce zelo pomembno. Ravno tako se strinjam, da je potrebno zbirati podatke in izmanjevati najboljše prakse. Torej, to dejansko so ključna vprašanja in veseli me, da ste to uvrstili v svoje poročilo. Hvala. En dan, kolega Batimo. Najlepša hvala, kolega Batimo. Grazie, chiedo scusa. Eh... Najlepša hvala. Se opravičujem. Tudi jaz sem kar navdušen nad eh, delom kolegice gospe Hannibal in sprašujem se samo nekaj. Ne vem, če bi to, kar bom rekel, spadalo v njeno poročilo, ampak mislim, da bi morali upoštevati probleme, ki jih imajo uh, mnoge države Evropske unije, namreč probleme z eh, migranti eh, oziroma z otroki, ki so otroci migrantov. Njihove pravice veliko krat niso spoštovane v vseh državah. Kot je bilo že rečeno, je tu eh, Vprašanje subsidijarnosti oziroma načelo subsidijarnosti je tisto, ki eh, velja, ampak vseeno bi bilo nekje treba nekaj narediti. Evropska unija bi nekako morala v večji meri upoštevati eh, te težave z migranskimi otroki. In eh, to je prav gotovo zelo pomembno vprašanje za mnoge države. Kaj ti? Ti otroci potem. Eh, Eh, ko se, eh, ko se izobrazijo, postanejo tudi eh, državljani Evropske unije. Najlepša hvala. Naj vas opomnim, da je gospa Hannibal, kar zadeva, torej spregovorila tudi o varstvu otrok, ki prihajajo iz revnejših družin, iz slabših pogojev. Morda bi lahko v povezavi s tem omenili tudi uh, Eh, migrantske otroke. Eh, kolega z komisije bo zdaj spregovoril, gospod eh, Sapala. All, will... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej komisija toplo pozdravlja to eh, odlično poročilo. To je zelo pomembno področje, eh, ki doslej ni eh, za, dobilo zasornosti in eh, kakovostni vidiki so tisti, ki so najpomembnejši in s katerimi se moramo še bolj ukvarjati ta osnutek dobro uh, ponazarja različne vidike izobraževanja in vzgoje eh, majhnih otrok. Ravno tako pove, zakaj je to pomembno. Vloga zgodnega izobraževanja je bistvenega pomena za izboljšanje življenjskih priložnosti posameznika in za izboljšanje kakovosti življenja. Če je tako izobraževanje dobro organizirano in kakovostno, lahko prinese veliko eh, koristi, lahko eh, pomaga eh, ljudem, da se izvlečajo iz revščine in ravno tako otrokom iz manjšinskih okoljih pomaga, da se ustrezno razvijajo. In v mnogih primerjih je zgodno izobraževanje učinkovitejše kot pa poznejše intervencije. In Komisija bo kmalo sprejela svoje lasno sporočilo o zgodnem izobraževanju otrok eh, eh, oziroma o mladih in mobilnosti in upamo, da bo eh, to podprl tudi naš parlament poročilo parlamenta je tudi prihaja v pravem času, zato ker se je mačarsko predsedstvo odločilo, da bo to ena od prioritet. Februarja, proti koncu februarja bo pomembna konferenca organizirana na, ta, eh, na to temo, ravno tako bodo eh, v zvezi s tem sprijeti sklepi sveta. Eh, svet v svojih sklepih iz leta 2008 in v sklepih o izobraževanju in usposabljanju leta, eh, v delovnem programu 2020. Eh, torej svet vabi komisijo in države članice, da začno delati v okviru odprte metode koordinacije na tem področju. In prepričan sem, da bo to Eh, poročilo tudi zagotovilo pomembno podporo za nadaljne delo, pomembno podlago za nadaljne delo. Veliko praks, veliko tradicij ostaja v Evropski uniji in tako se lahko drug od drugega veliko naučimo. Lahko eh, na ta način izboljšamo politike v prihodnje. Zato se že veselimo nadaljnega sodelovanja s parlamentom in tudi podpore, ki nam jo bo nudil. Hvala lepa. Gospa Hannibal. Gospa Hannibal. Hvala lepa. Vsem se zahvaljujem za prijazne besede, ki so jih povedali o mojem poročilu. Naj se dotaknem samo nekaterih vprašanj. Najprej, gospa Pak. E, omenili ste osipnike oziroma tiste, ki prezgodaj zaposi, zapustijo izobraževalni eh, sistem. To je eno ključnih vprašanj, s katerim se nameravamo ukvarjati in komisija si želi najti način, kako zmanjšati število eh, osipnikov. In, eh, Eh, mislim, da lahko dokažemo, da če zgodaj zagotavljamo dobro izobraževanje, potem tudi eh, študentje in dijaki ostanejo v šoli dlje časa. Eh, mislim, da bi to res morali bolj jasno povedali. Gospod Zver, vprašanje eh, gibanja in zdrave prehrane. V celoti se strinjam s tem, kar ste povedali. To so eh, dobra vprašanja, eh, s temi lahko dopolnimo eh, poročilo za amandmaji. In, eh, Ta, ta številka 9 odstotkov je seveda tisto, kar si želimo doseči. To je za otroke od nič do. Pardon, 90 odstotkov. In, eh, da, govorili smo, o, da so otroci otroci. Vsem se strinjam, seveda ne smemo pretiravati. Ne smemo pretiravati in ne smemo otrok preveč obremeniti, kaj otroci morajo eh, ostati srečni. Ne gre za to. Gre za to, da se zagotovi dobra vzgoja, dobro izobraževanje čim prej in da je le ta primerno oblikovana za otroke in da jim bo koristila. In potem, kaj lahko starši naredijo doma, to moramo tudi spodbujati. To se strinjam. In zato uh, se moramo z, otroci, pardon, z starši pogovarjati. In razmišljati tudi v smislu izobraževanja staršev. To je tudi pomembno vprašanje. Potem pa še zadnja stvar, ki je bila omenjena v razpravi in sicer migrantski otroki, otroke migrantov. V poročilu govorim veliko o otrocih, ki so iz manj eh, dobro stoječih družin oziroma socialno slabših družin. In sama imam izkušnje, živim v Londonu in v letih sem bila tudi ravnateljica šole in videla sem veliko otrok, ki so prišli iz neangliškega okolja, če želite. V Združenem kraljestvu temu pravimo etnična manjšina, to je grozen izraz in se tudi ne prevaja dobro, ampak dejansko pa opiše, zakaj gre. Čisto ti otroci potrebujejo več podpore, ampak potem so tudi eh, primere, kjer ti otroci imigrantov potrebujejo posebno podporo. To lahko naredimo, ne le da je to dobro za otroke in za doseganje ciljev, ki so omenjeni v poročilo, ampak eh, Zadnja stvar, ki jo želijo države članice in zadnja stvar, ki jo želi Evropska unija, eh, je to, da bi se zgodilo, da bi se razvil nek podrazred migrantov, podrazred priseljencev, ki bo lahko povzročal potem samo probleme. In zato imamo še bolj pomembno eh, razlog, da eh, otroke migrantov vključimo in da tudi izpolnimo posebne potrebe, ki jih imajo. Vesela sem eh, nad tem, kar je povedala komisija, Eh, in da se bo uporabljala odprta metoda koordinacije. Torej, za zaključim, vsem še enkrat najlepša hvala za to poročilo in eh, se, eh, veselim se že nadaljnega dela s tem. Najlepša hvala. Komisija bo 9. februarja predstavila svoje priporočilo v zvezi s tem področjem in domnevam, da bo gospa Hannibal, ki je že zdaj v tesnih stikih s komisijo, se lotila tudi tega priporočila in uh, eh, unesla tudi ustrezne spremembe v svoje poročilo, če bo to potrebno. Tako da mislim, da potem ne bomo potrebovali dodatnega poročila na to temo, ampak lahko poročilo gospe Hannibal obravnavamo tudi kot uh, poročilo v kontekstu vašega priporočila. Nihče drug ni želel besede v zvezi s to temo. Še enkrat najlepša hvala gospe Hannibal in komisiji. Zdaj pa prehajamo na peto točko dnevnega reda. Izkoriščanje potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij. Gre za temo, ki. Eh, smo jo v zadnjem letu eh, vedno znova srečevali, eh, prej ne, ampak kar naprej eh, slišimo o kulturnih in ustvarjalnih industrijah, to sta zdaj ključni besedi, včasih celo preveč ključni, ampak upam, da nas bo Marita res zopet malo prizemljila in nam predstavila svoje poročilo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Res je, to poročilo je odziv na pobudo iz zelene knjige Evropske komisije. In uh, Ta knjiga je imela tudi naslov Izkoriščanje potencijal kulturnih in ustvarjalnih industrij in seveda so tu izzivi globalizacije, eh, izzivi digitalizacije, ki predstavljajo lahko nevarnost za te industrije. Po druge strani pa globalizacija in digitalizacija prinašajo nove priložnosti in lahko izboljšajo potencijal. Eh, kulturnih in ustvarjalnih industrij lahko izboljšajo tudi njihov potencial za poslovanja in rasti. Zato potrebujemo dinamiko na eh, ravni skupnosti, ki bo ustrezno znala spodbuditi te industrije. Naj na hitro podarim glavne točke. Eh, zelo na kratko. Najprej dvojna narava teh eh, kulturnih in ustvarjalnih industrij. Te industrije so pomembne z gospodarskega vidika, saj prispevajo k rasti, k delovnim mestim, k ustvarjajo bogatstva. Potem imajo pa te industrije tudi kulturni vidik zaradi svojih dejavnosti, ki prispevanje k kulturni in socialni rasti in razvoju evropejcev. Eh, pomembna vloga je tudi v spodbujanju kulturne in jezikovne eh, raznolikosti, pluralizma, socialne in teritorijalne povezanosti. Prav tako so pomembne eh, za demokratizacijo oziroma so povezane z demokratizacijo in dostopa do kulture ter spodbujanje večkulturnosti. Potem v tem času tudi prispevajo k iskanju novih tehnologij, usposabljanju in pa boljšemu informiranju. Potem pa še pomembna stvar, pogoji dela. Eh, potem so tu socialni, eh, socialni, ekonomski in pravni vidiki, ki jih je treba upoštevati v teh industrijah in pa potreba po analizi teh industrij, torej kulturnih in ustvarjalnih, V tem primeru jih je treba opisati posebej, dejavnost po dejavnosti, ne pa vseh skupaj, tako da lahko predstavimo posebnosti vsake od njih in da lahko potem na tej podlagi ugotovimo, kakšne težave imajo. E, to e, je področje, ki vsebuje več drugih področji. Najprej je tu izobraževanje o zaveščanje. Treba Eh, a je ustrezno kulturno in ustvarjalno izobraziti sodržavljane tako, da se lahko razvija kreativnost, eh, kompetenčnost in pa razumevanje umetnika, kulture in dedičine. Kako pa doseči te cilje? Z eh, ozaveščanjem od mladih nog, s programom usposabljanja, s partnerstvi in sodelovanjem med šolami in študenti ter profesionalci na tem področju, s podjetji, eh, umetniki in finančnimi organizacijami, potem lahko to dosežemo tudi z skupnimi srečanji, izmenjavo znanja in izkušenj, z izboljšanjem znanja eh, z eh, ozaveščanjem široke javnosti, zahvaljujoč razpravo, razpravi v partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi organi. Naj vas spomnim, te industrije igrajo bistveno vlogo v razvoju Eh, centrov kreativnosti na lokalni in regionalni ravni. To pa povečuje privlačnost eh, teh podjetij to, in pa eh, teh krajev, omogoča nova delovna mesta, omogoča razvoj ozemelj in pa spodbujanje ohranjevanja evropske dediščine spodbujati mobilnost eh, umetnikov in pa umetniških del je tudi način, kako tem industrijam pomagati, da eh, preidejo z lokalne ravni na nacionalno raven in potem mednarodna. Potem eh, razdeljevanje oziroma širjanje umetniških del v digitalnem času. Tu moramo omeniti finančne in tehnične mehanizme tako da lahko eh, predstavimo skupno dediščino, ravno tako moramo omeniti tudi skupne evropske standarde. Države članice in komisija morajo še naprej delati na področju digitalizacije. Eh, potem eh, digitalne osebine. Te industrije morajo imeti inovativne modele dejavnosti in morajo tudi sodelovati v novih ponudbah na internetu. Zbrati in združiti morajo akterje, ustvarjati nove eh, produkte in eh, storitve, ki pripomožajo k rasti. Evropskim eh, državljanom morajo zagotavljati ustrezne vsebine, pri tem pa morajo zaščititi avtorske pravice. Zato je treba prilagoditi tudi zakonodajni okvir, zlasti tista pravila, ki urejajo konkurenco. Ta pravila je treba prilagoditi glede na specifičnosti kulturnega eh, sektorja. Potem pa širjenje umetniške del. Tu so pobu, pobude eh, za spodbujanje eh, iz, eh, prevajanja, podnaslovljanje in tako naprej tu potrebujemo nove ukrepe. Naj omenim novi program Medija in kultura za naslednjo obdobje 2014-2020. Potem jih moramo vključiti v programe vseh držav članic v okviru eh, raznih specifičnih festivalov oziroma dogodkov, upravljanju eh, teh industrij, večjezična eh, platforma je potrebna tukaj, da lahko zmrežimo vse te eh, ljudi, ki delajo na področju kulture in ustvarjanja. Tako bo lažje izboljšati in izmenjavati znanja, sodelovati v pilotnih projektih, eh, ki bodo lahko tudi čezmejni potrebna je tudi ustrezna informa, eh, informacija, zagotoviti po, eh, možnosti financiranja, predvideti storitve svetovanja na področju financiranja in upravljanja teh podjetij. Nujno je, da se eh, usposobijo ustrezni profesionalci, tako da se zagotovi preživetje kulturnih in kreativnih projektov, zato da to pomeni izboljšanje dostopa do eh, kreditov Eh, in zato je treba eh, ljudi, ki delajo v teh industrijah, izobražiti na področju tega, kako se dela z bankami in drugimi finančnimi institucijami. Potem je treba jamčiti strateške investicije v njihov prid in jim omogočiti dostop do financiranja, ki bo prilagojeno njihovim posebnostim. To pomeni nove finančne instrumente, inovativne eh, finančne instrumente, tu so eh, skladi rizičnega kapitala, eh, jamstva in podobno. In na koncu še eh, ozaveščanje oziroma informiranje obstoječih možnostih financiranja, potem eh, tehnična pomoč pri črpanju teh sredstev. Eh, vključiti je treba lokalne in regionalne organe in izpodbujati, da ustvarijo ustrezne pogoje za razvoj te vrste eh, industrij. To, to lahko dosežemo tudi z ozaveščanjem finančnih institucij, tako da jih spodbudimo, da bodo več investirale v eh, te industrije, zlasti v majhna in srednja podjetja. Potem eh, vzpostavljanje mikrofinanciranja na kratki rok. To je mogoče s eh, posebnimi kulturnimi projekti, potem to je mogoče s zasebno eh, javnimi partnerstvi. Želeno bi bilo, da bi lokalne in regionalne ter teritorijalne skupnosti se lahko med seboj povezale, zato da bi izmenjale dobre prakse in da bi začele vzpostavljati proje, eh, proje, projekte oziroma pilotne projekte. Potem bo, predlagam, eh, da mi čim prej pošljete svoje komentarje, tako da bo to poročilo v najboljši možni meri odražalo eh, ideje našega odbora. Hvala. Merci, Hvala lepa, Marija Tereza. Na vas spomnim na to, da je to poročilo vključeno tudi veliko zadev, ki jih obravnavamo že 18 let tukaj v parlamentu. Mm, pred leti sem napisala prvo poročilo o tej temi, govorila sem o položaju umetnikov v Evropi. Takrat smo postavili zahteve, ki so bile ponovljene tudi leta 96, potem 99 spet, potem leta 2000 in pa pred dvema letoma spet. In zelo malo se je zgodilo. Gre za to, da želimo izboljšati položaj umetnikov v Evropski uniji. Želimo spodbojati njihovo mobilnost, želimo razbremeniti oziroma jih davčno razbremeniti eh, tako da nekdo, ki zasluži nekaj tri mesece, preostalih devet mesecev pa nič, je enako davčno obremenjen oziroma želeli smo doseči, da se to pravično razporedi. Lahko bi se naučili iz prakse v Franciji. Tam so umetniki v zelo dobrem položaju in uh, vse to so vprašanja, ki mora biti obravnavana tudi v tem poročilu. Ne samo vprašanje industrij, ampak vprašanje tudi ljudi, ki služijo svoj kruh s to industrijo in s tem spok omogočajo njen obstoj. Kolega Belet. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dovolite mi nekaj komentarjev v nizozemščini. Sem pripravljalec mnenja eh, za poročilo gospe Sanče Šmit in sicer eh, pripravljam to mnenje v, od, eh, v imenu Eh, odbora ITRE. In mislim, da je pomembno, da odbor pripravi to mnenje najprej zato, da jasno povemo, da tu govorimo o kulturnih in ustvarjalnih industrijah, da govorimo o umetnosti, ampak da te industrije predstavljajo tudi pomembno gospodarsko dejavnost, kar je pa zelo pomembno za celotno gospodarstvo. V zeleni knjigi sem prebral, da te industrije pripe, prispevajo 2,6 odstotka evropskemu gospodarstvu. To je torej pomembno Eh, sektor. Lahko sprejmemo tudi širšo definicijo, ki vključuje tudi eh, umetnike, arhitekte, dizajnerje in tako naprej. Vse to eh, spada pod definicijo kulturnih in ustvarjalnih industrij in če na to področje gledamo na ta način, vidimo, da gre res za pomemben sektor. Ena stvar je, o kateri govori tudi poročilo, gospe Sančas, in to je dostop do financ to je bistvenega pomena za majhna in srednja podjetja, ki so dejavna v tem sektorju. Veliko krat ta podjetja nimajo dovolj denarja, da bi izvedla, da bi realizirala svoje kreativne ideje in da bi tudi eh, zagotovila njihovo preživetje. Zato Eh, moramo razmišljati o finančnem ali temu rečemo angel financing ali kako drugače. Eh, vse eh, vrste financiranja moramo razviti tako, da bom, bodo na razpolago majhnim kreativnim in kulturnim podjetjem. Nekaj je, kar ste omenili tudi sami in sicer režim, ki se uporablja za umetnost in pa tudi DDV je pomemben tukaj. O eh, tem, kako obdavčiti eh, te dejavnosti, smo dolgo časa govorili, kakšna naj bo razlika med stopno DDV na internetu oziroma eh, na fizičnem trgu. Nekateri menijo, da to pravzaprav ni pomembno, ampak meni se zdi, da je pomembno, da bi zagotovili nižjo stopno DDV-ja za proizvode, ki se Eh, širijo po internetu. Potem digitalna agenda, to delo poteka, vendar pa moramo še enkrat jasno povedati. Potrebujemo ustrezni regulativni okvir za eh, produkte online. To je bistvenega pomena, kajti ta trgovina poteka čezmejno in lahko se bo nadaljevala le, če bodo ljudje vedeli, da bo do njihove umetniške vsebine ustrezno zaščitene. In zato je ta digitalna agenda tako pomembna, kajti to vprašanje zaščite umetniških del se eh, neprestano pojavlja. Potem pa še neka stvar in sicer povezava med izobraževanjem in pa tem sektorjem in povezava eh, med industrijo in kreativnim sektorjem oziroma Eh, ustvarjalnimi industrijami. Tukaj uporabljamo izraz industrije. Ustvarjalne eh, industrije so pomembne tudi za tradicionalne industrije. Vs, vs, vsi, ki se ukvarjajo z, eh, recimo, z izdelavo novih avtomobilov, potrebujejo prispevek eh, ustvarjalnih industrij, dizajn in tako naprej. In zato je to treba upoštevati tudi pri izobraževanju, to bi moral povedati tudi ta parlament. Potrebna je večja povezava med kreativnim sektorjem in pa eh, tradicionalnimi realnimi industrijami, tako da se bodo lahko ideje ustrezno pretakale. Mislim, da je to nekaj, kar je izjemno pomembno. Potem eh, ste tudi omenjali mobilnost eh, umetnikov, tega ne bom zato ponavljal. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod Kelly. Uh, thank you, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, najprej lepša hvala Mariji Terez za odlično delo. Zelo eh, sintetizirano je predstavila ta vprašanja. Zelo pomembno je, da dajemo ustrezen podarek tem industrijam. Ko govorimo o realni ekonomiji, često mislimo, da te industrije sploh niso tako pomembne, ampak kot je Ivo ravno kar povedal, prispevajo 2,6 odstotka BDP-ju, 5 milijonov ljudi zaposlujejo kulturne in ustvarjalne industrije, to pa je kar velika številka. Ko je Marite res končala, sem bil zelo zadovoljen. Potem ste pa eh, eh vi rekli, gospa predsedujoča, da o tem govorimo že 18 let kar pomeni, da se moramo končno eh, odločiti in nekaj narediti, določiti jasne cilje, povedati, kaj hočemo doseči, kaj ti često Eh, ljudje pravijo, da politiki veliko govorijo in nič ne naredijo. Zato je treba tukaj nekaj narediti, lahko veliko naredimo. Zlasti, ko gre za težave z online proizvodi, zlasti, ko gre za vprašanja intelektualne lastnine. To je vprašanje, o katerem se veliko pogovarjali, o tem so se pogovarjali tudi avtori. Potem ste omenili tudi Francijo sama. Eh, pri nas, na, na primer, eh, imamo, op, eh, so oproščeni plačevanja davkov igravci, recimo. Eh, lahko bi si pogledali nekaj primerov, dobrih primerov v EU in potem bi skušali določiti način, kako eh, realizirati nekatere od idej, ki jih je omenila Marija Tereza. Pa zlasti to, kar ste vi rekli, če stvar že 18 let traja in Eh, če smo toliko časa že o tem razpravljali, je sedaj nastopil trenutek, da nekaj naredimo. Hvala lepa. Opozoriti želim na to, da bi mi že ukrepali, če bi to bilo možno, tako da si tisti, ki so tukaj, ne bodo mislili, da nismo ničesar naredili. Ne, skušamo samo izvršilno moč senzibilizirati za ta vprašanja. Mi lahko tukaj dajemo samo pobude, in zato želim, da to sporočilo predate vašim vladam in pa Evropske komisiji, ki, bo lahko, ki bodo lahko ukrepali na tem področju. Gospa Jevald. Hvala lepa, hvala lepa tudi gospe Sančez Smit. To poročilo omenja številna vprašanja, ki so pomembna na področju umetnosti in pa kreativne industrije. Ko sem dobila zeleno knjigo komisije na mizo, sem bila najprej razočarana, saj sem mislila, da se kulturno industrijo razume samo kot nekakšnega dostavljalca idej za informacijsko tehnologijo in meni se zdi takšno tolmačenje nekoliko preveč funkcionalno. In enako velja za mnenje, da kulturniki, predstavljajo tudi ljudi, ki so dejavni na drugih gospodarskih področjih. Ampak gre za vrednost kulture same, za pomen kulturnih dobrin. Te se omenja kot gospodarski dejavnik, ampak v zeleni knjigi to ni dovolj jasno omenjeno če poslušam naprimer razprave v Nemčiji, lahko gotovim, da je potrebno ločiti klasične kulturne zahteve in pa zahteve kulturne industrije ne smemo dovoliti, da bi eno šlo na račun drugega. To sta dve ločeni področji, ki jo je potrebno obravnavati ločeno. In uh, zahteve na področju kulture nas ne smejo odvrniti od tega, da rečemo, da je potrebno več narediti tudi na področju kulturne industrije. Poskrbeti moramo za to, da eno izmed teh področji ne bo kratilo pravic drugemu področju in da upoštevamo posebne zahteve za vsako to posamezno področje. In pa še nekaj, kar je omenjeno v poročilu, gre za vprašanje financiranja oziroma spodbujanja umetnikov na področju gospodarstva. Umetniki so kreativni in uh, to jim je dano, ampak če se želijo gospodarsko udejstvovati, potem imajo včasih težave, se ne vedo, kako voditi majhno ali srednje veliko podjetje, ker ne znajo voditi računov in tako naprej. In tudi na tem področju potrebujemo spodbude za majhna in srednje velika podjetja. In tudi tukaj obstajajo številne možnosti za sodelovanje z industrijsko in obrtno zbornico in drugimi institucijami Eh, industrijske in obrtne zbornice obstaja v vseh državah članicah in te bi lahko dali umetnikom pomoč tam, kjer jo potrebujejo. Sej se na univerzah ne naučijo tega, kako morajo biti gospodarsko dejavni oziroma kako uh, voditi majhna ali srednja velika podjetja. Enako velja za poslovanje, enako velja za kredite. Banke tukaj niso posebno pripravljene na to, da bi, odobri, da bi odobrile kredite takšnim manjšim kreativnim podjetjem. In, uh, zato bomo morali, ko razmišljamo o projektih in programih ne smemo vsega omejiti samo na medije, ampak moramo razmisliti tudi o tem, kako se skupaj unesti v naše strukturne programe, kako zagotoviti sredstva za spodbujanje kulture, za spodbujanje kreativne industrije. Sredstev je na razpolago dovolj in za vsako lokalno oblast mora biti, za vsako lokalno skupnost morajo biti na razpolago sredstva tako, da bodo lahko spodbujale te kulturne projekte. In še zadnje, gre za vprašanje socialne varnosti umetnikov. Tukaj ne govorimo samo o gospodarskem dejavniku, ampak govorimo o realnih ljudeh in vemo, da so ravno umetniki tisti, ki se pogosto znajdejo v socialno težkih pogojih, nimajo socialnega varstva, nimajo urejenih pokojnin, tudi obdavčevanje smo že omenili. In naša naloga je, da vedno znova opozorimo na to, da je potrebno zagotoviti socialno varnost za umetnike, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Razviti je potrebno ukrepe in metode, da bomo na razumen način lahko zavarovali eksistencialne pogoje naših umetnikov. To je nekaj uh, vidikov, ki bi jih želela izpostaviti in mislim, da bi lahko bolje prišli do izraza v poročilu. Gospa Meklarkin. Hvala lepa, gospe Sanče Šmit, za opravljeno delo. Ustvarjalne in kulturne industrije so izredno pomemben del evropskega gospodarstva in moramo narediti vse, da se bo v te industrije več vlagalo. Moramo ugotoviti, kako sprostiti ta potencial, kako izobražiti ljudi, ki delajo v teh industrijah, tako da bodo znali izkoristiti obstoječe priložnosti, zlasti priložnosti na internetu. Prav tako pa morajo poznati probleme, ki lahko iz tega nastanejo in ogrozijo delo teh industrijo. Zlasti tu mislim na nelegalno nalaganje vsebin. In zato eh, je treba zagotoviti ustrezno nagrajevanje delavcev v kulturnih in ustvarjalnih industrijah. In eh, zlasti pa moramo eh, poskrbeti za investicije. To se mi zdi res eh, zelo pomembno. In pa to, da so ljudje nagrajeni za svoje delo in da se zagotovi tudi kakovost. Thank you. Signor Vattimo. Gospod Vattimo. Grazie, volevo eh, ricordare solo gli artisti. Hvala lepa. Želel sem vas spomniti na. Na gledališke umetnosti, ne samo na kreativno industrijo. Eh, predsedujoča nas je, eh, torej eh, sami vedno znova pristopijo k meni igravci, glasbeniki in zgodi se, da ostanejo dolga obdobja brez dela, takrat tudi niso zavarovani. In zanima me, ali bi se komisija lahko zauzela za to, da bi zbrali najboljše prakse v Evropi, tako da bi te lahko upoštevale tudi vlade in ukrepale na tem področju. Hvala lepa.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 Oni so kritizirali strategijo Evropa za leto 2020, eh, češ, da kulturni vidik ni bil dovolj upošteven v tem dokumentu. Podarili so tudi to, da kulturnega vidika ni v tej strategiji, vprašanje kulturne industrije ni v strategiji in upam, da bo to poročilo zapolnilo to vrzel iz eh, dokumenta Evropa 2020. Eh, gre za dve plati. Najprej gospodarski vidik, istočasno pa je potrebno zagotoviti tudi dolgoročno izobraževanje podjetnikov in pa državljanov Evropske unije. Mislim, da moramo povdariti kulturno izobrazbo, tako, ki ima lahko pozitiven vpliv na bodoče podjetnike. Če bodo oni dobro izobraženi, potem se bodo lahko tudi na profesionalni način ukvarjali s tem področjem. In eh, to bo v veliki meri prispevalo tudi eh, koristi za potrošnike kulture. Izobraženi potrošniki bodo lahko sprejeli in pa razumeli kakovostne vsebine. In sedaj še gospodarski vidik. Sprejeli bomo pomembno poročilo o enotnem trgu. Gre za rezultate dela številnih odborov in na tem ozadju si moramo ogledati tudi kreativne industrije. Enotni trg bo odigral pomembno vlogo pri prenosu vsebin in pri spodbujanju kulture. Potrebno je poskrbeti za dobre rešitve za financiranje te industrije. In ne nazadnje, govorimo o sredstvih Evropske unije, ki so namenjeni temu, da se podpira s kulturo povezane industrije. In če si ogledamo to na regionalni ravni, lahko ugotovimo, da številna ta podjetja tekmujejo med seboj za sredstva z drugimi gospodarskimi entitetami. In zato je težko mm, ugotoviti, s kakšnimi orodji bi lahko nadalje podprli kulturo. Danes je laže poiskati tehnične rešitve, kot pa kulturne rešitve. Upam, da bomo v naslednji finančni perspektivi poskrbeli za posa, poseben program, program, ki bo namenjen podjetjem v tem sektorju. To bi lahko bil pomemben element kohezijske politike. In uh, o tem mora razpravljati tudi Evropska komisija. Če Evropska komisija ne bo poskrbela za ukrepe, tudi ne bomo mogli podpreti teh podjetij, tako da bodo konkurenčna. No, moram povedati, da smo številne odbore zaprosili za mnenje, tudi odbor IMKO, ampak eh, IMKO je eden iz tistih odboru, ki se je odločil, da ne bo pripravil mnenja. Zato me zanima, ali se jim kostrinja z nami ali ne. Morda se bomo morali eh, mi še malo bolj angažirati. Gospa Hanna. Hvala. Hvala za to dosledno poročilo, ki je lahko brljivo, hitro brljivo in uh, eh, podaja številne pomembne izjave. 18 let je dolgo obdobje, brez dvoma. Ampak jaz lahko naprimer pri nas doma opažam, da celotno to področje kreativne industrije dobiva več pozornosti kot prej. Številni ljudi so prepoznali, da je to lahko pomembno gospodarsko področje, ki lahko pomeni um, nova delovna mesta, tako v nišah, kakor tudi druge, to opažam pri aktivnostih obrtnih zbornic in tako naprej. In seveda se strinjam z eh, prejšnjo govornico, z določili iz Bazla 3, ne bomo zagotovili financiranja podjetij, ki se ukvarjajo z takšnimi proizvodi. Ne bodo mogli sprejemati poslovnih načrtov, ne bomo mogli ustvariti za to potrebnih pogojih. Zato je toliko bolj pomembno politično ozadje. Tudi na tem področju bomo morali poskrbeti za izjeme od Bazla 3. Eh, v zvezi s tem je zelo pomembno izobraževanje mladih. V Avstriji obstajajo visoke šole, posebne strokovne eh, inštituti, ki se ukvarjajo z eh, to kulturno izobrazbo, z izobrazbo na področju kreativne industrije in eh, to povežajo tudi za gospodarstvom. Pri nas eh, se to v glavnem osredotoča na avtomobilsko industrijo, ampak eh, tudi tukaj je potrebna kreativnost. Se pravi, potrebno je spodbujati tako kreativni vidik, kakor tudi gospodarski vidik. Ampak seveda potrebno je poskrbeti tudi za inštrumente financiranja, tudi za majhna in srednja velika podjetja. Tako da bo lahko nekdo zaslužil za preživetje z takšnimi dejavnostmi. Seveda je res, da ne smemo govoriti samo o produktivnih eh, umetnostih, moramo se posvetiti tudi gledališkim eh, igralcem, umetnikom, eh, glasbenikom in tako naprej. Tudi tem se je potrebno posvetiti. Hvala lepa. Danke.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 Meni se zdi to zelo evropska tema, ki je za Evropo zelo pomembna. Govorimo o kulturnem razvoju, o kulturnih vrednotah Evrope. Podal bi dve ideji v zvezi z gospodarstvom z gospodarskim vidikom. In z kreativnimi industrijami. V zadnjih nekaj letih sem bil udeležen pri izvajanju marsikaterega projekta v okviru kreativnih industrij. In uh, v vseh primerjih sem se srečeval z dvema glavnima ovirama. Prva ovira je imela praviti z obdavčevanjem. Gospod Ivo Belet je to že omenil. Tukaj govorimo v glavnem o davku na dodano vrednost, ki v Evropi znaša približno 20 odstotkov. in to pomeni, da to odzame skoraj 50 odstotkov celotnih sredstev za nek določen projekt. Lahko bi predlagali določene davčne olajšave, celo omejene davčne olajšave. Sicer bodo davki, kako naprimer davek na dobiček. ne bodo tako negativno vplivali na kreativno industrijo. Druga zadeva ima opraviti z zbiranjem ustreznih sredstev za projekte. če se takšni projekti prijavijo pri bankah za financiranje in pri tem tekmujejo z industrijskimi, z um, komercialnimi projekti, so kulturni projekti v slabšem položaju. Kajti druge industrije lahko hitro poskrbijo za povratna sredstva. Uh, the... Kot pa kulturne industrije. Zato predlagam, da podamo predlog za vzpostavitev tako evropskega, kakor tudi nacionalnega sklada. kjer bodo na voljo sredstva za takšne projekte. In lahko bi poskrbeli za posojila brez obresti ali pa zelo nizkimi obrestmi. To bi olajšalo uveljavitev takšnih projektov. Hvala lepa, gospod Triple. Hvala lepa. Tudi z moje strani hvala, gospod Sančeš Šmit. Nujno je, da si ogledamo definicijo pojmov kulturna industrija in kreativna industrija. Kajti v Evropi imamo po eni strani subvencionirano kulturo, Tu gre za kulturne institucije, ki, dobi do, ki dobijo državne subvencije, po drugi strani pa imamo industrijsko oziroma tržno usmerjeno kulturo. Tukaj seveda obstajajo tudi niše, naprimer eh, nek orkester, ki dobi državne subvencije, po drugi strani pa lahko prodaja CD-je in podobno. Ampak vseeno, potrebno je ločiti, kaj so državne institucije, ki dobijo subvencije Potem kulturna industrija pa govori o tem, da gre za ponudbe, ki se realizirajo preko trga, gre za arhitekturo, dizajn, modo in tako naprej. Veliko področji je mešanih, ampak potrebno je ločiti to dvoje. Samo na ta način se lahko izognemo temu, da bi kulturne institucije podvrgli tržnim pravilom in jih ne bi hoteli več podpirati. Seveda obstajajo tukaj eh, prekrivanja, ampak potrebno je jasno povedati, kaj mislimo s tem, ko govorimo o kulturi in ko govorimo o kreativni industriji, da ne govorimo o klasičnem področju subvencionirane kulture. In pa potem še nekaj, kar najbolje poznam iz nemških razprav. V zadnjih 50 letih se je govorilo o tem, da, kultur, da je v kulturni industriji zaposlenih več ljudi kot pa v avtomobilski industriji. In številni, številne je to začudilo. Tisti, ki so delali v kulturni industriji, so to vedeli, ampak to niso vedeli uh, gospodarstveniki in pa gospodarski politiki. In ko sedaj govorimo o evropskem pristopu kulturni industriji, gre za to, da je potrebno razumeti potencial, gospodarski potencial kulturne industrije in s tem prihajam na svoje politične zahteve. Če govorimo o tem delu kulturne industrije, potem mora tudi v Evropi obstajati razumevanje za to, da gre tukaj za gospodarsko politiko, da gre za modernizacijo gospodarske politike. In uh, to nas privede do strategije 2020. Kaj pa pomeni pametna rast, če ne ravno kulture in kreativnosti? Mislim, da je potrebno povečati sredstva namenjena kulturi. To bomo skušali doseči, verjetno ne bomo posebno uspešni, ampak vse skupaj je potrebno vključiti tudi v evropsko gospodarsko politiko in pa v strategijo za leto 2020. In to je potrebno še bolj močno povdariti. In potem ima gospa Randa prav. Uh, um, če upoštevamo Basel 3, potem za majhne kulturne projekte situacija ni najboljša. Potrebno je poskrbeti za instrument mikrofinanciranja. In uh, zato je potrebno bolje definirati, kako so lahko tukaj naši gospodarski instrumenti v podporo. In pa potem še zadnje. Celotno vprašanje avtorskih pravic je odločilnega pomena za kreativno industrijo. Če novih proizvodov ne bomo zaščitili, potem tudi ne bodo imeli gospodarskega uspeha. In to je potrebno jasno povedati tudi z drugimi poročili, ki smo jih že sprejemali. Hvala lepa, ste pa še gospa Hannibal. Thank you. I've got <coughs> Hvala lepa. Imam tudi komentarje gospe Kosta, ki ne more biti z nami. Eh, zato bom sama omenjala njene točke. Pri prvi gre za to, o čem je govorila tudi gospa Trupel. Kultura in pa kulturna industrija sta pomembno gonilo socialne in gospodarske inovacije na številnih področjih. In v Nemčiji je sicer možno, da je več ljudi zaposlenih v kulturni industriji kot v avtomobilski industriji. V Londonu pa so v glavnem ljudje zaposleni v, fin, v institucijah finančnih storitev. Eh, vem, to je čudna statistika, ampak pač ta področja so razdrobljena in nimamo več pregleda. Gospa Kosta želi, da bi dodali dve dodatni kategoriji in sicer modno industrijo ter turizem, kulturni turizem. Pravi, da ta dva sektora zaznamuje visoka stopnja kreativnosti in pa podjetniški duh, ki vpliva na gospodarstvo in pa na mednarodno konkurenčnost Evropske unije. Prav tako je želela, da se omogoči večjo mobilnost in pa podporo umetnikom tako da bodo lahko ti izkoristili svoje poklicne možnosti in da komisija podpre investicije v kulturne projekte, vključno z neprofitnimi agencijami, na ta način, da ponudi proračunske vrstice oziroma sredstva eh, in da poskrbi za specifične programe na tem področju. Okay, nun darf ich äh, eh, Mrs. Alison Krapp. Gospa Alison Krapp namestnica vodje oddelka. Hvala lepa. Komisija pozdravlja to poročilo. Moje glavno sporočilo je to, da bi želela izpostaviti stopnjo konvergence med uh, povratnimi informacijami, ki smo jih dobili v zvezi z našo zeleno knjigo in pa s tem, kar je zapisano v poročilu Sanchez Schmidt. 350 odgovorov smo dobili na našo zeleno knjigo. Ti odgovori so prišli iz različnih držav, iz različnih sektorjev, iz različnih nivojev upravljanja, tudi iz nacionalnih in pa lokalnih organov. Uh, in polovica odgovorov so bila združenja, ki niso aktivna na evropski ravni, ampak na lokalni ali regionalni ravni. In veseli smo bili takšnega odziva v državah članicah. Danes bi omenila samo nekaj glavnih točk. Sporočilo, ki izhaja iz razprav, je to, da je potrebno povdariti pomembnost lokalnih, regionalnih oblasti, regionalno dimenzijo, kaj lahko oni dosežejo na področju spostavljanja omrežij, eh, na področju izkoriščanja prilivov med posameznimi sektorji industrije. Nadaljna pomembna povratna informacija je, da je potrebno izboljšati veščine tako da bomo lahko zagotovili institucije usposabljanja, ki bodo ljudi v tem sektorju opremili tako z kreativnimi, kakor tudi z poslovnimi veščinami. Potem tudi finančni mehanizmi, o tem je bilo veliko govora, podani so bili tudi nekateri dobri primeri. Glede tega, kaj je potrebno kaj možno narediti na področju mikrofinanciranja. Številni dejavni v tem sektorju so majhna in srednja velika podjetja, ki se morajo resnično bojevati um, oziroma se soočajo s hudimi ovirami na področju financiranja in se soočajo z problemom neotipljivosti njihovih proizvodov. potem tudi vprašanja avtorskih pravic, zlasti v digitalnem okolju je to postalo zelo pomembno in tukaj je nujno poskrbeti za nove ukrepe in podati primere, kako se lahko spodbuja nove poslovne modele. Kar se tiče naslednjih korakov strani komisije, končujemo analizo povratnih informacij, ki smo jih dobili. Pripravili bomo delovni dokument komisije in upamo, da bo tak malo sprejet v naslednjih nekaj tednih. To bomo potem unesli tudi v sporočilo, ki bo objavljeno spomladi letos eh, in tam bomo podali nekaj strateških predlogov. Potem, kar se tiče strategije Evrope 2020. O tem so veliko govorili tudi ministri za kulturo. Povedali so, da si želijo, da bi bila kulturna industrija bolje upoštevana v strategiji za Evropa 2020. In nekaj pozitivnih premikov je že bilo. Digitalna agenda prepoznava potrebo potem, da je potrebno podpreti te industrije. Tukaj so zelo pomembni tudi ponudniki vsebine, telekomunikacijske storitve in tako naprej. V enoti za inovacije tudi prepoznavajo pomembnost kulturnih industrij na področju inovacij. Ne samo, ko gre za tehnološke inovacije, ampak tudi, ko gre za socialne inovacije. To je jasno tudi iz. Uh, sporočila o tem, kako regionalna rast prispeva k pametni rasti. Gre za pametno regionalizacijo, to je pomemben koncept za regionalne industrije, ki pogosto zelo poznajo dotično regijo in uh, zato poznajo potencijale za razvoj v tej lokalni ali pa regionalni skupnosti. No, lahko vidimo, da se vrata odpirajo, ustvarja se dinamika. Naš cilj pa je seveda ta, da nadaljujemo delo v tej smeri in upamo, da nam bo pri tem pomagalo tudi to poročilo. Zelo na hitro. Poslušala sem vse vaše eh, pripombe, vidim, da smo vsi prepričani o tem, kako pomembne so kulturne in ustvarjalne industrije. Vidim tudi, da nas eh, skrbijo iste stvari in sicer pomen podariti oba vidika teh industrij, se pravi gospodarskega in kulturnega. Potem je treba povdariti potrebo po zagotavljanju financ oziroma financiranja, eh, inovativnost na področju financiranja, potem je tu velika raznolikost eh, kulturnih in ustvarjalnih sistem. Problem obdavčitve je zelo občutljiv problem, ne samo na evropski ravni, ampak tudi znotraj samih teh industrij. Vemo, da se soočajo z nekaterimi državami. Potem eh, je tu potreba, da jih štejemo za prave podjetje, potem pa še pomen informiranja. Lahko smo sicer malo pesimistični, 18 let govorimo že o teh težavah, pa se nič ni zgodilo, no mogoče bomo kmalo prišli do rešitev. Potem sem slišala, da ste omenili tudi strukturne sklade. Eh, Odbori, ki smo prošili za mnenje, ne vem, ampak eh, kaj se je zgodilo, kolikor vem, nič konkretnega ni danes. Kar pa zadeva javna sredstva, kar zadeva Evropo, tu bi morali razmišljati o tem, kako bolje izkoristiti strukturne sklade, ki lahko na regionalni in lokalni ravni pomagajo kreativnim in kulturnim industrijam. In ravno tako sem si zabeležila omembo eh, prioritet v strategiji 2020 in to bom. To bom omenila tudi v svojem poročilu. Zelo zanimivo je vzpostaviti povezavo med eh, temi industrijami in inteligentno kulturo. Eh. Pomem avtorskih pravic, poročilo o tem že obstaja to poročilo si bom tudi pogledala in skušala omeniti nekaj eh, predlogov, ki so zanimivi za nas. Hvala lepa, nič drugega ne želim dodati. Najlepša hvala. Imamo torej poročilo Marije Terez, vsi ga lahko podrobno preučimo in tiste predloge sprememb, ki bi jih morda želeli še predložiti lahko predložimo do 7. februarja, to je ponedeljek, 7. februar ob 12. opoldne, torej je rok za vložitev predlogov spremem, glasovali bomo 16. marca. Prosim, da to upoštevate. Najlepša hvala še enkrat Marii Teres, hvala komisiji. Zdaj pa prehajamo na šesto točko dnevnega reda, gre za razrešnico 2009, proračun Evropske unije. Gospodu Lokigardu smo prepustili razmišljanje o tem, načeloma gre za tehnično vprašanje, ampak včasih nam celo uspe ugotoviti, ali so dejansko porabili naš denar tako, kot je bilo predvideno po proračunu. Prosim, kolega Lokigard. Danke, Frau Vorsitzende. Um, well, just to start. Najlepša hvala. Za začetek naj, ome, naj opomnim nekaj kolegov in kolegic, ki so morda pozabili, kaj razrešnica je. Gre za odločitev, s katero Evropski parlament na podlagi priporočil eh, sveta in na podlagi izjave računskega sodišča na nek način zaključi proračunski postopek. In če si pogledamo sam postopek. Parlament predlaga, da se podeli razrešnica ali da se razrešnica odloži. To je naša naloga. Če si pogledamo letno poročilo Evropskega računskega sedišča, mislim, da lahko rečemo, da eh, je običajno kohezijska politika tista, ki je najbolj problematična. Ampak prišlo je do bistvenega zmanjšanja stopnje napak v kohezijski politiki in eh, zato je računsko sodišče in tudi Evropski parlament bil prisiljen najti drugega grešnega kozla. In če se ne bomo bolj osredotočili, utegne izobraževanje in eh, državljanstvo postati novi grešni kozel in tega se moramo zavedati. Torej, to je naša naloga letos ocena sodišča, kar zadeva področja izobraževanja in državljanstva, je naslednja. Pri predplačilih, ki predstavljajo 78 odstotkov vseh predplačil, ni bilo napak. Pri eh, zaprtju računov pa je napak 2 odstotka. To ni posebej zastrašujoče, po mojem mnenju. Ampak Eh, naredili so pre, enostaven preizkus, kar zdiva zaključek računov in eh, in, torej 47 odstotkov vseh računov je osebovalo napake in zaradi tega je eh, sodišče izreklo kritiko. Zakaj pravzaprav gre? Pogovarjal sem se s poročevalcem in ta se strinja z menoj, da e, morda sodišče tukaj nekoliko pretirava in poskušal bom razložiti, zakaj pravzaprav gre. E, teh 24 odstotkov, eh, torej eh, ni celotna slika, torej celotna stopna napak je 2 odstotka, kot rečeno. Zato po mojem mnenju ni razloga za paniko, razen če to nujno želite. In eh, to je seveda potem ključno vprašanje. Če si pogledamo naš odbor, mislim, da je v našem interesu, da pokažemo drugim odborom in tudi svetu, da je denar, ki se porabi za izobraževanje, dobro porabljen. Sicer nam ne bo uspelo ustrajati pri našem proračunu ali ga celo povečati v prihodnjem letu, vsaj nekateri izmed nas pa bi to želeli storiti, no pravzaprav verjetno večina. E, zato seveda nočemo, da bi. Eh, ta nesporazum nekako eh, se prenesel v splošno stališče Evropskega parlamenta in to je tudi bistvo mojega komentarja. Moj osnutek mnenja poskuša najti neko ravnovesje med priznavanjem, da eh, stopna napak upada in da se moramo tega zavedati. Po drugi strani pa komisija lahko in mora storiti več za to, da bi stopna napak padla pod 2 odstotka. E, to je seveda vedno hvale vreden cilj. Ravno tako osnutek povdarja, da Večina transakcij na tem področju iz, eh, izvaja, se izvaja preko nacionalnih agencij in tu je zelo pomembna točka, kajti pravzaprav eh, se tukaj kaže s prstom na komisijo, ampak pravzaprav so države članice in agencije v državah članicah tiste, ki upravljajo to nalogo, ki izvajajo transakcije in tudi to moramo vedeti. Pozdravljamo seveda prizadevanja komisije, da bi pomagala eh, nacionalnim agencijam pri teh transakcijah. V svojem osnutku tudi z veseljem ugotavljam, da eh, so z uporabo elektronskih orodij tudi postopki bolj učinkoviti in pa eh, Poudarjam potrebo po eh, skrašanju zamud pri plačilih, eh, predvsem zato, ker seveda eh, prejemniki se zanašajo na pravočasna izplačila. Eh, tako je torej moje mnenje, kakšna, kakšna je časovnica, kolikor vem, je rok za vzrežitev predlogo sprememb 1. februar, v tem odboru pa bomo glasovali 3. marca. Veselim se torej vaših predlogov sprememb in eh, glede na to, kaj se bo dogajalo, bom eh, videl, ali bo potrebno sklicati sestanek poročevalcev v senci. Če bo kdo to želel, naj me obvesti in lahko organiziramo srečanje. Seveda me zanima vaše stališče o tem, ampak eh, kot rečeno, pogovarjal sem se s poročevalcem, ki je iz skupine Alde in dogovorila sva se, da te točke ne bomo pretirano izpostavljali in upam, da bo s tem zadeva zaključena. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lokegard. Eh, zanima me, ali ste natančno pogledali, kje sta ta dva odstotka, na katerih področjih. Eh, glede na to, kako malo denarja se tukaj izplača, eh, kje sploh prihaja do napak pri Eh, vsem tem trudu, ki ga je potrebno ložiti za to, da dobiš tistih pet ali deset tisoč evrov, kje se potem dogaja te napake v pisarnah komisije? No, to je seveda zelo dobro vprašanje. Eh, je pa to tehnično vprašanje in poskušal sem ga zastaviti tudi, ko sem se pogovarjal s poročevalcem. Obljubil je, da. Uh, mi bo poskušal preskrbeti te informacije in upam, da bo dejansko tako, tako da bomo imeli natančnejše eh, informacije tukaj. Hvala, Helga Trpil. Hvala, Morten. Torej, upam, da nam boš posredoval nekaj več informacij o teh dveh odstotkih. Bolj ali manj sem zadovoljna s predlogom v zvezi s peto točko. E, je tukaj zapisano, da priporočamo, e, morda bi bilo bolje, da e, pozovemo komisijo, da ne prihaja do zamud. Torej, morda nekoliko močnejša formulacija, sicer pa nimam nobenih pripomb. Dobro, komisija ima besedo. Gospod Bernard Nauc. Najlepša hvala. Naj najprej povem, da se v veliki meri strinjam s tem, kar je povedal poročevalec, da ni potrebe, da bi zganjali kakšno paniko na našem področju. Eh, kot rečeno, prišlo je do določenih nesporazumov in do pretiravanja zaradi neposrečene formulacije v poročilu. Lahko vam povem, da je pred dvema tednoma komisarka Vasiljeva Eh, bila v odboru za proračunski nadzor in takrat je v veliki meri eh, tem odboru tudi pojasnila, zakaj gre in eh, kolikor vemo, poročevalec razmišlja celo o tem, da bi nas izpostavil kot enega od treh pozitivnih vzorov. Imamo že podpisane izjave nacionalnih organov, imamo dober sistem posredovanja informacij nacionalnim agencijam in tako dalje. Mislim, da eh, je torej škoda že bila omejena, me pa veseli, da ste tudi vi k temu prispevali. Kar pa zadeva specifično vprašanje, gospe Pak, glede tega, kje se pojavljajo napake pri teh dveh odstotkih. Zaradi metodologije, ki jo uporablja sodišče, lahko velika napaka v enem samem projektu pripelje do uh, velike napake tudi pri celotnem povprečju. Naprimer, en sam projekt je lahko uh, zaslužen za eno celo odstotno točko pri uh, eh, stopni napake. Torej, uh, Na podlagi izbranega vzorca pač izračunajo stopne napake in uh, Eh, v nekem primeru je naprimer šlo za eh, projekt, ki je bil prepozno sploh uložen in to je stotstotna napaka in to torej pomeni velik eh, delež. Torej, nekaj specifičnih primerov je, ki marsikaj pojasnijo. Torej, ne pojasnim, vse napake, ki so bile odkrite, so se zgodile na ravni nacionalnih agencij, ne na ravni komisije. To pa seveda ne pomeni, da ni mogoče si prizadevati za zmanjšanje napak tudi na naši strani. Bilo pa je res nekaj nesporazumov v prvem mnenju odbora za proračunski nadzor. Nekako se je zdelo, kot da bi šlo tukaj za napake komisije, pravzaprav pa so se vse napake zgodile pri nacionalnih agencijah. Še zadnja pripomba. Seveda se strinjamo, da si moramo prizadevati za znižanje stopnje napak. Uh, Eh, moramo pa upoštevati in to pogosto slišimo tudi tukaj, da je potrebno biti pozoren tudi na eh, stroške nadzora, ne samo stroške za nas, ampak tudi eh, na stroške tistih, ki so predmet nadzora. Torej, ne smemo pretiravati, se pa seveda strinjamo, da so potrebni dodatni ukrepi, kadar je to mogoče. Najlepša hvala. Ja, ampak vseeno imam vprašanje. E, ta stopna napake, o kateri ste e, govorili, je tukaj šlo za poneverbo denarja, je šel denar v napačne roke. Kaj naj si predstavljamo pod tem? Nobenih goljufij ali česa podrobnega ni bilo. Šlo je za administrativne težave ali težave pri izbiri. Uh, lost the microphone again. Uh, in cases. Uh, Naprimer, uh, tudi v tem primeru, ki sem ga izpostavil, je šlo za uh, celo vrsto udeležencev, uh, ki so bili zavrnjeni zato, ker so bili prestari v, torej določeno število je dovoljeno, ampak v tem primeru jih je bilo, ne, pre, jih je bilo preveč. Torej tu, tu ni poniverba, ampak to bi pač morali odkriti in eh, ta sredstva ne bi smela biti izplačana. Torej take napake so se dogajale. Pri študentih, naprimer pri Erasmusu, je bilo odkritih nekaj napak in pogosto se razpravlja o e, natančnem trajanju e, izmenjave študenta, ali je šlo za pet ali šest mesecev, včasih se izplačajo eh, sredstva za šest mesecev, sodišče pa e, misli, da je utemeljeno izplačilo samo za pet mesecev in potem pač, je pač ta napaka enega meseca od šestih. No, prvi primer pravzaprav eh, ni bil nič eh, zlohotnega. Mislim, da vsi, ki so starejši od 28 let, ne bi smeli izključeni iz izobraževanja. Najlepša hvala še enkrat, kolega Lökert. Ja, če dovolite, da pokomentiram. Eh, oba primera, eh, ki ste jih omenili, eh, sta bila tudi meni predstavljena. Seveda pa je vprašanje koliko denarja in koliko časa smo porabili za nadzor nad temi napakami. To je zelo relevantno vprašanje in morda bi tudi to morali omeniti v poročilu. Dobro, rok za vložitev predlogov spremem, ki upam, da jih ne bo preveč, je 1. februar, 3. marca pa bomo glasovali. Najlepša hvala, gospod Lokegard, in hvala komisiji za pojasnila. Jetzt kommen wir zu Jud. Zdaj pa prihajamo do mladih in mobilnosti, okvir za izboljševanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Imamo drugo izmenjavo mnen s kolegom Zverom. Kolega je bil ministr za izobraževanje v svoji državi in mislim, da nam lahko danes predstavite svoj osnotek poročila. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. To je zdaj že druga izmenjava mnen. Uh, eh, prva ki smo jo imeli v odboru je bila zelo bogata ni bila apologetska je bila tudi kritična nekatere stvari smo si razjasnili kakšna je dejanska funkcija eh, te vodilne pobude eh, mislim da je dosegla kar dober javni odziv prva razprava jaz sem prepričan da bo tudi sedaj tako Eh, eh, tudi odbor regij in pa socialno ekonomski odbor sta že pripravila eh, svoje mnenje in to zelo dobro kvalitetno. <clears throat> gre za to da je to naša edina vodilna pobuda ki spada v naš odbor. kot veste je sestavni del strategije evropa dva tisoč dvajset ki si je zastavila za cilj pametno trajnostno in vključujočo rast. <clears throat> ima dva temeljna cilja bi lahko tako rekli prva je izboljšati šolanje in usposabljanje mladih skozi večjo mobilnost druga pa je bolj eleganten lažji vstop na trg dela tistih ki končajo šolanje po svoje je ta pobuda dvoživka eh, ena eh, Eh, deloma je povezana z zaposlovanjem tako da bo tudi naš eh, sestrski odbor za eh, zaposlovanje sprejel svoje poročilo mi se bomo pa pri njem bolj ukvarjali s šolanjem z eh, vprašanji eh, ki so povezana z izobraževanjem. seveda si bomo hodili po nogah tudi s kolegi iz odbora za zaposlovanje ampak eh, popolnoma se te stvari ne moremo ločiti. kakšni naj bi bili učinki te naše vodilne pobude? zagotovo na področju izobraževanja je zmanjšati osip povečati vpis na terciarno raven izobraževanja izboljšati pismenost povečati privlačnost poklicnega izobraževanja to je izjemno pomembno ne gre samo torej za samo za visokošolsko izobraževanje ampak tudi za poklicno to smo tudi eh, močno poudarjali v prvi izmenjavi mnenj priznavanje eh, drugače pridobljenega znanja tudi na neformalen in pa priložnosten način to so pomembni cilji ki jih želimo uresničiti ali pa pospešiti na področju izobraževanja. Eh, kot veste eh, visoko šolstvo se mi zdi da je ena najpomembnejših eh, ravni ali pa področij ki se ga dotika naša pobuda. želimo da se nadaljuje tudi v naslednjem desetletju bolonjska reforma želimo da se naše univerze hitreje modernizirajo da postajajo tako imenovane univerze tretje generacije ki so veliko bolj odprte do eh, gospodarstva veliko bolj odprte do družbenega okolja eh, da eh, ne izobražujejo samo ampak tudi raziskujejo pa ne raziskujejo samo za svoje lastne potrebe ampak tudi prodajajo svoj know how družbenemu okolju zlasti gospodarskim subjektom skratka da so veliko bolj vpete v družbeno življenje. nekatere zahodne univerze so že take mnoge eh, na kontinentu pa še niso in eh, jaz upam da bomo v tem desetletju na bolonjski ravni bolonjski reformi nekoliko zmanjšali zaostanek za recimo z ameriko in pa japonsko. Eh, zelo pomembno je tudi področje poklicnega izobraževanja tukaj poteka kopenhagenski proces kot veste in nekako je to izobraževanje še bolj vpeto v gospodarstvo evropske unije. Eh, predvsem pa moramo zagotoviti večjo privlačnost da se bodo mladi še bolj vključevali v to raven eh, izobraževanja. No, in potem pa pride zaposlovanje ki pa eh, je predmet našega sestrskega odbora. dovolite da povzamem nekaj poudarkov iz prve razprave. kot veste je naša predsednica doris pack menila da Eh, ta iniciativa ni konkurenca niti nadomestilo že obstoječim programom ampak je iniciativa ki te programe podpira. Eh, menila je da bo vanj potrebno bolj vključiti tudi poklicno izobraževanje cilj doseči štirideset eh, kot pravi strategija evropa dva tisoč dvajset visokošolanih čez deset let ne bo dosežen samo s štirideset tistih ki končajo univerzitetno izobrazbo ampak eh, potrebujemo štirideset eh, visoko strokovno kompetentnih ljudi te kompetence pa si lahko pridobijo tudi na drug način ne zgolj z univerzitetno izobrazbo. jaz mislim da je to zelo pomemben poudarek ki ga moramo vključiti v našo razpravo. Eh, takrat je poudarila tudi da model rangiranja univerz ni dobra ideja ampak eh, je bolje eh, razvijati neki portal z informacijami ki bi jih potem študentje lahko pridom izkoristili uporabljali pri svoji izbiri študijske poti in tako naprej. gospod eh, lkegaard je izpostavil eh, vprašanje da se oziroma potreba da se mora univerza še bolj eh, povezati z poslovnim svetom in odpraviti barijere, ki, so, ki nastajajo med njima gospa kammerevert je opozorila da bolonjska reforma še ni prinesla boljšega priznavanja rezultatov študija v tujini in e, da ima rangiranje premalo uporabno vrednost razen tega da pokaže vso pestrost ponudbe. gospod scurria je zahteval da se ne zmanjšajo nobeni proračunski izdatki za mlade za tovrstne programe in da se naj večletni programi za mlade nadaljujejo. Eh, gospa mcclarin je podčrtala da se ne bi smeli osredotočiti le na univerzitetno raven ampak tudi na ved podobno kot eh, predsednica packova. Eh, da ni enostavno doseči cilja štirideset ravni eh, visoko izobraženih in podobno. če poskušam vse skupaj nekako eh, povzeti bi izpostavil naslednje značilnosti te razprave youth on the move je iniciativa ki mora biti vseobsegajoča to pomeni da bi morala vključevati celotno šolsko vertikalo kakor tudi splošno in poklicno izobraževanje. Eh, poudariti mora da to ni konkurenca ali nadomestek že obstoječim programom ampak neka spin up eh, strategija za podporo in pospešitev obstoječih programov in ki bo vnesla tudi nekaj konkretnih izboljšav in novosti naj poudari pomen odprte šole in njeno organsko prepletenost z gospodarstvom in družbenim okoljem. Eh, poudariti je potrebno bolje hitreje priznavanje rezultatov izobraževanja in usposabljanja ki je pridobljeno v tujini ter tistega ki je pridobljeno na neformalen ali priložnosten način. da je potrebno več vlaganja v izobraževalne in zaposlitvene programe mladih eh, vsaj za eh, ne gre samo za te splošne eh, programe ampak tudi sicer je potrebno v evropi več vlagati v izobraževalne procese tudi v učence dijake in pa študente kot vemo močno zaostajamo za vložki v zda in pa na japonskem največkrat se primerjamo ravno s tema dvema državama da se namesto rangiranja univerz uvede celovita ocena kakovosti oziroma nabor informacij da je potrebno odpraviti nekatere bariere eh, za eh, večjo mobilnost tu mislim zlasti denar eh, kot štipendije ali posojila za tiste ki se udeležujejo mobilnosti kakor tudi povečati jezikovne veščine pri mladih urediti socialno zavarovanje pri njih in podobno. pripravništvo je potrebno povezati s programom mobilnosti eh, in pa ugotoviti možne vire sofinanciranja mobilnosti. Eh, tukaj bi izpostavil dve varianti ena izmed njih je omenjena tudi v poročilu evropske komisije gre za možnost ali lahko tudi Evropska investicijska banka sodeluje pri štipendiranju oziroma pri študentskih posojilih. Eh, druga možnost je Evropski socialni sklad, ne, ki je prav tako lahko namenjen za te mehke oblike financiranja. Za konec uh, bi dejal, da je, da je ta vodilna pobuda sopada z pomembnimi dogodki in procesi ki se dogajajo v evropskem parlamentu. Uh, sprejeli smo strategijo evropa dva tisoč dvajset ta hip pa se mi zdi da sta zelo pomembna uh, ali pa se sprejemata postopoma zelo pomembna odločitev o tem kakšno strukturo evropskega budžeta bomo imeli v prihodnje v naslednji finančni perspektivi ali bodo eh, evropske inštitucije podpirale zlasti tako imenovane skupne politike ali bomo uspeli ohraniti tudi dovoljšno podporo za tako imenovane soft politike kamor sodi tudi izobraževanje. jaz upam da tukaj lahko stopimo vsi skupaj levi in desni sprednji in zadnji zgornji in spodnji in eh, podpremo eh, Eh, neki cilj ki smo si ga zadali da eh, izobraževanje v evropski skupnosti v evropski uniji poskušamo izboljšati. Eh, jutri bomo imeli lahko priložnost bo razprava na to temo politični izzivi in proračunska sredstva za trajnostno evropsko unijo po letu dva tisoč trinajst obiskal nas bo tudi član predsedujoči sureja gospod salvador eh, garriga poledo in pa eh, gospod katalin sorin ivan eh, z njima bomo razpravljali o finančni perspektivi o novi finančni perspektivi o novi strukturi bodočega budžeta in kot veste struktura budžeta izraža bodočo strukturo evropskih politik evropske politike so posledica določene strukture budgeta. dobro eh, me veseli ta razprava jaz se lotevam eh, tega poročila z velikim rešpektom in pa računam seveda na vašo tudi veliko podporo tako kot je bila ob eh, primeru prve izmenjave mnenj. hvala lepa. Najlepša hvala. Gospa Nevedalova. Ďakujem vám pekne. Uh, ja by som rada povedala, že keď som si prečítala prvýkrát tento návrh... Najlepša hvala. Moram reči, da ko sem prvič prebrala ta naslov, sem mislila, da gre za šalo. E, ta pobuda se mi ne zdi najboljša, ampak imamo jo pred sabo in Eh, moramo se jo lotiti. Kar zadeva eh, novosti, eh, potni list spretnosti in znanj, naprimer, po mojem mnenju, ni najboljša ideja, tudi ne vem, kako naj bi to pripeljala do izboljšav. Mislim, da zgolj še povečujemo birokracijo, ki že obstaja pri obstoječih programih. Dvomim, da bo tukaj prišlo do dejanskih novosti, kakršne so bile obljubljene ne vem, ali bo prišlo dejansko do poenostavitve informacij, da bo prišlo do olajšav, kar zdajva izmenjava mladih. Eh, prej bi rekla, da bodo eh, učinki nasprotni. Če na svetovni lestvici ne dobivamo dobrih ocen, nima nobenega smisla, da ustvarjamo svojo lestvico univerz. Osredotočiti se moramo na izboljšanje kakovosti evropskega izobraževanja. Eh, tukaj tudi ni nobene eh, omembe enakosti med spoloma, kar tudi ni dobro. Nasplošno mislim, da eh, ta pobuda ustvarja podobo mladih, ki jih je potrebno nekako izobraziti, zato da bodo našli neko delovno mesto in potrebno je upoštevati, da to ni edini vidik izobraževanja čeprav so delovna mesta seveda zelo pomembna. Eh, ljudje se želijo izobraziti, ker se čutijo k nečemu poklicane, ker eh, čutijo v sebi neko poslanstvo in eh, seveda tukaj obstajajo problemi. Ljudem moramo ponuditi določene možnosti, določene priložnosti potem, ko končajo izobraževanje, pa jih poskušamo vtakniti v nek predalček. Mislim, da je to ideja, ki je nastala izključno v pisarni in jo bo potrebno izboljšati, da bo lahko zaživela v praksi. No, upam, da bomo eh, prepričali kolege, da bodo videli pozitivne plati tega poročila in gospod Zver bo to nedvomno dosegal. Zdaj pa gospod Kelly. Eh, Najlepša hvala. Moram reči, da je kar veliko pozitivnih vidikov v tem, v najširšem možnem smes, smislu. Študentje, ki gredo v tujino, ki tam študirajo, ki tam delajo, ti bolje občutijo Evropo, imajo širše perspektive, bolje razumejo svet, kot pa tisti študenti, ki nikoli ne gredo v tujino. To je zelo pomembna pobuda, če želimo razviti naš ideal več Evrope v, v smislu tudi pripadnosti eh, k Evropi, evropskega državljanstva. In eh, ne, mnogo ljudi tega ne čutijo, zlasti na otokih, kot je Irska recimo. Torej ideali tukaj in cilji so dosegljivi po moje in meni se zelo pomembno zdi, da jih imamo. Ravno tako je eh, pozitivno zmanjšati eh, osip za 10 odstotkov, to je življenjskega pomembna in ve zagotoviti več ljudem, da grejo na, do tretje ravni. 35 odstotkov delovnih mest eh, bo takih, ki bo zahtevalo visoko izobrazbo do leta 2020, okrog eh, 50 pa eh, izobra eh, poklicno izobraževanje. Potem so tu še vsi vidiki doživljenjskega učenja tudi zato, da ljudje obdržijo svoja delovna mesta. Torej, doživljensko uh, eh, učenje in izobraževanje bo za obdržanje delovnih mest pomembno. Torej, ti ideali, recimo, so bistvenega pomena. Imam pa eno ali dve vprašanji. Več pojasnil želim o naslednji ideji. Oseba, ki zapusti izobraževalni sistem, uh, bo uh, imela delo v štirih mesecih ali pa. Eh, nadaljevanje izobraževanja, ali je to uh, gre za uh, srednje izobraževanje, se pravi gimnazija, ali gre za tretjo stopno. Mislim, da bo treba tu razlikovati Nek, nekdo, ki gre na tretjo uh, stopno, se, se pravi, ali, uh, za, ki gre uh, študirati za doktorat ali uh, magisterij. Torej, tem bi morali olajšati dostop do trga dela tu je razlika s tistimi, ki ne daljujejo. Recimo, če je nekdo prišel do konca linije, recimo doktorat ima. In recimo, se, se lahko zgodi, da potem ne more nikamor naprej. Tu moramo nekaj pojasniti še več. Več ljudi, kot bo študiralo v tujini, bolje bo to. S, kajti tako bi ljudje imeli tudi pozitivno eh, mnenje o Evropi, o tem bi tudi poročali, če bi recimo prišli sem in bi tudi širili idejo v Evropi. Mislim, da je v tem poročilo veliko dobrih idej in na tem bi morali še delati. Strinjam se tudi s kolegom tukaj. Namreč, da moram nekaj univerz vsaj spraviti v moderni svet, tako rekoč, v moderno življenje. Nekatere imajo Eh, pretirano dobro mnenje o svojem pomenu. In mislim, da potrebujemo bolj evropski sistem eh, ocenjevanja univerz, in, tako da bodo univerze bolj prilagojene cilju, ki ima služimo, da bojo bolje služile tudi gospodarstvo, poslovnemu svetu, da bojo upoštevale spremembe, ki se dogajajo. Mislim, da tu lahko zelo veliko dosežemo če bomo, de, eh, če bomo delali na tem, da dosežemo cilje, ki so opredeljeni v strategiji 2020. Hvala lepa. Ja, ja, Grazie, presidente. Dunque, io... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej se želim kolego zahvaliti. Kaj ti? s njegovim delom to misteriozno temo, ki smo jo na začetku dobili, preoblikujemo v nekaj jasnejšega in konkretnejšega. In to je tudi dobra usmeritev, dobra smernica za vse nas in sedaj smo mi tisti, ki moramo opraviti svoje in prispevati k temu, da bomo dosegli nekaj stvari, ki so omenjene v tem poročilu tukaj gre za splošno področje, kajte v glavnem eh, gre za to, da se dajo prave smernice, ki jim je treba slediti, potem pa moramo eh, mi stvari bolj podrobno dodelati. Mislim, da bo to ena od prioritet agende do leta 2020, namreč mladina. Zlasti se moramo osredotočiti na izobraževanje, usposabljanje in trg dela. Zlasti eh, je to pomembno tudi eh, glede na to, da smo odpravili tudi sporazum, eh, spo, možne sporazume. Na koncu te razprave bodo prav gotovo pozitivni elementi in mislim, da bojo države članice dobile zelo jasna navodila, kako naj delajo. Mi, mi kot parlament in Evropska unija mora bodočim generacijam omogočiti drugačno prihodnost, tako s šolanjem kot na trgu dela. Gospa Hanna, hvala lepa. Gospa predsedujoča, mislim, da je Milan opravil veliko delo. Problematika pa se strinja s tem, da je to horizontalna zadeva. Kaj lahko sploh počnemo brez naše mladine? Tukaj obstajajo različni pristopi, ki jih je potrebno vse upoštevati. In pa drugič, gre za vprašanje prava držav članic, In če razmišljam o bolonskem procesu in pa to, kar je ta proces povzročil na naših univerzah, je to malenkost v primerjavi s tem, kaj bi se zgodilo, če bi resnično spodbujali aktivnosti, kot je Youth on the Move. Potrebno je poskrbeti za ukrepe koordinacije. Sicer bo šel vsak v svojo smer, vsak bo po svoje izobraževal, In um, še nekaj se mi zdi pomembno in tukaj bi lahko kot Evropska unija ukrepali. Potrebno je razmišljati o ponudbi in popraševanju. Pri nas obstajajo poklicne, poklicna usposabljanja, ki jih želi vsak uh, opraviti, pa potem ne more dobiti po, um, zaposlitve. Potrebno je razmisliti o tem, kakšne, kakšna usposabljena so smiselna, v Avstriji naprimer je to uh, tehnika, potem bi lahko vsak dobil delovno mesto. Tudi z tega vidika je potrebno poskušati vplivati in eh, morda to vključiti tudi v poročilo.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 Nobene potrebe ni, da nas bi kaj skrbelo, kajti vsi ti elementi so vključeni tudi v strategijo. In ravno iz tega razloga je ta dokument tako zelo pomemben v smislu doseganja teh zelo ambicioznih eh, eh, številk. Mislim, da se je prvič zgodilo, da je Evropska unija sprejela tako ambiciozne cilje. Če želimo izboljšati števi, eh, število ljudi s končano visoko izobrazbo za 10 odstotkov, če želimo zmanjšati število usipnikov, eh, eh, potrebujemo ambiciozne načrte, potrebujemo moderno, odprto izobraževanje, začenši z vrtcem. In eh, ravno tako potrebujemo podobne politike tudi na eh, ravni univerze. To je celovit pristop. Na mladino se osredotočamo, mlade moramo izobražiti, zato da bodo našli delo na mesta v prihodnje. Tu imam dva pomembna komentarja. In sicer obveznost izobraževanja, usposabljanja mladine je v pristojnosti držav članic. Mi lahko sicer pripravimo zelo ambiciozne dolgoročne načrte, ampak nič ne bo, če ne bodo države članice ravno tako ambiciozne pri implementacijih teh načrtov na nacionalni ravni. Sicer ne bomo imeli nič drugega kot zelo dober ambiciozen dokument in to bo vse. Zato potrebujemo boljšo koordinacijo, se pravi, Evropska komisija in svet bi tudi morala eh, sprejeti odgovornost za eh, tako koordinacijo. Potem pa še en podroben komentar. Tu govorimo o mobilnosti mladih. To pa je povezano tudi z našo odgovornostjo do mladih. Naj se dotaknem razprave v Eurosu, ki je potekala v, Stra v, Eurosu, ki je potekala v Štrasburgu. Mi moramo biti odgovorni in čutiti odgovornost za eh, mobilnost mladih. V nekaterih državah članicah, pardon, v celih evropskih državah članicah, v evropskih državah, ki niso članice Evropske unije, 70 odstotkov ljudi sploh nikoli ni prestopilo meje, kot naprimer v Belorusiji. In mogoče bi te mlade lahko vključili tudi za uporabo programa Erasmus. Moramo misliti tudi na tiste mlade, ki eh, niso v taki situaciji, kot so naši mladi v državah članicah, kot v Be Belarusi. Tak, tako bi lahko nekoliko popravili te eh, sisteme. E, to je samo en dodatni element, poročilo je pa zelo pomembno. Hvala lepa. Ja, Helga Trupel. Tudi sama bi želela podariti nujnost koordinacije med eh, državami članicami. Gospa Aranda je to pravilno povedala kako sta komisija in pa gospod Barozo predstavila ta ambiciozen program za leto 2020, je to imelo v Nemčiji najprej negativen odziv, češ, česa se je spet lotil Brusel. Ampak dobra koordinacija pri priprečevanju držav članic, kakor tudi pri finančnih vprašanjih, je izredno pomembna. Vemo, da je situacija vedno težja in samo z skupnim prizadevanjem s pomočjo evropskega proračuna in s pomočjo prizadevanj strani držav članic lahko to postane uspeh. Potem tudi vprašanje bolon, eh, bolonskega procesa. Doris je tukaj zauzdihnila, kajti Veliko smo že govorili o tem, kako na, raz, na kako različne načine se izvaja bolonja v posameznih državah članicah. V Nemčiji je bilo to težko, v švedski manj, ampak kakorkoli oceniti moramo tudi napake, ki so bile narejene pri izvajanju bolonske reforme in uh, ugotovimo lahko, da je v nekaterih državah članicah bolonska reforma pripeljala celo do tega, da je manj študentov odšlo na študij v tujino. Tudi v Nemčiji se je to zgodilo. Se pravi, smo dosegli ravno nasprotno tega, kar smo, kar smo hoteli doseči. Potrebno se je naučiti iz napak in potrebno je izmenjavati najboljše prakse. Obstajajo ideje o tem, kako bi lahko izgradili koristne strukture, zato da bi spremljali študente, če se odločijo za študij v tujino, ponekod te strukture obstajajo, ponekod spet ne, v glavnem potrebno se je učiti druga od druge države članice in potem bomo lahko izmenjevali na boljše prakse. Gospod Lukagar. Eh, Hvala lepa. Naj povem še jaz svoje. Več kolego je že omenilo, da so države članice tiste, ki so odgovorne za izobraževanje in usposabljanje in nič se ne bo zgodilo, če ne bomo imeli pravega pristopa, s katerim bomo zagotovili, da bodo države članice in svet nekako razmišljale podobno kot mi, da je to eh, potrebno, to je zelo pomembno in strinjam se s tistimi, ki ste rekli, da moramo to povezati s strategijo 2020. Eh, ta filozofija rasti mora biti prisotna in eh, če ne bomo eh, znali eh, ljudi prepričati z vidika rasti, torej da gre tu za rast, bo zelo težko dobiti tudi eh, proračunska sredstva politično gledano se moramo povezati s to strategijo, eh, moramo podarjati rast kot argument. In eh, obračam se na poročevalca s tem, da zagotovi, da to ne bo postalo samo še eno poročilo. Eno poročilo, ki bo imelo celo vrsto eh, pobožnih željav, potem pa z tega ne bo nič. Moramo narediti vse, da se bomo osredotočili tudi na posamezna področja, ki pa jih bo treba seveda koordinirati med seboj. Predlagam, da se osredotočimo tudi na povezavo med eh, doživljenskim eh, izobraževanjem, izobraževanjem in poslovnim življenjem ter mobilnostjo, tako da mladi dobijo eh, potrebne veščine, sem spada tudi mobilnost. Kajti z mobilnostjo samo je mogoče biti uspešen v mednarodnem okviru. To je element, na katerega se moramo osredotočati in upam, da bo pobuda tudi podprta v tej smeri. Še enkrat se bom odzvala na to, kar je povedala gospa Nedelova in želim opozoriti na to, da gre za nesporazum. To ni program. Stvar se imenuje Youth on the Move, to je poziv. Vsi smo ga podprli. In ta poziv bi nas naj prisilil v to, da obstoječe programe, kot naprimer vseživljenjsko učenje, Mladi za Evropo, da bi te programe v prihodnosti še bolje opremili in da bi jih med seboj povezali. Danes imamo stebre, Erasmus, Leonardo, Comenius. Ti programi pa nikako niso med seboj povezani. In to je mišljeno za to pobudo Youth on the Move, da bi te dejavnosti in programe, ki jih že imamo, ne zato, da dobimo nek eh, vseobsegajoči program, ampak da obstoječe programe v novem zakonodajnem obdobju izboljšamo in da, omo da omogočimo tudi povezave med temi programi. Tako razumemo to pobudo Youth on the Move, In po našem dolgem prezno, posredovanju to očitno sedaj razume tudi komisija. Tako da ne počnemo nič revolucionarnega, želimo samo to, da bi okrepili spodbude, ki že obstajajo. V okviru teh programov pa želimo poskrbeti tudi za to, kar želi doseči gospa Hannibal za svojim poročilom, zgodno izobraževanje, potem tudi, ko smo govorili o povezavah med univerzah in poslovnem svetu, vse to je povezano. Eh, gospod Meklaren me že jasno dela, eh, ja, jasno gleda, eh, jezno gleda. Torej, poleg programov moramo vedno skušati izboljševati tudi najboljše prakse, To je smisel vsega skupaj. Youth on the Move seveda krasno zveni, v bistvu pa gre samo za to, da želimo odpreti očim tistim, ki želijo izobraževanje spet zapisati z malo in želijo dati na razpolago manj sredstev za programe. Ne moremo po eni strani govoriti mobilnost mladih in to je potrebno več narediti, po drugi strani pa potem uh, krčimo sredstva za usposabljanje in ozobraževanje. Ne, mladim ljudem moramo dati možnost za nadaljno usposabljanje in izobraževanje. To želimo doseči, kolegica. In še nekaj o agendi. Tudi sama sem za to, ampak moramo poskrbeti za to, da um, tukaj ne bomo dosegli nasprotnega učinka, zdaj so skoraj že eh, dečki zapostavljeni. Pogosto se dogaja, da izobraževalne programe bolj koristijo ženske kot moški. Tako pač je, tako da lahko pri uh, enakosti med spoloma tukaj bolj gledamo na moške kot na ženske. Seveda pa si dobro mislila. Hvala lepa. Sedaj ima besedo komisija. Želi kdo kaj povedati? Ja, si bo vlek izvolite. I forget your name. Mrs. Eriksson, yes. Ja. thank you. I apologize. And, uh, dear honorable members. Hvala lepa, spoštovane članice in člani tega odbora. Zelo sem zadovoljna, da lahko povem nekaj besed. Kot veste, eh, je Youth on the Move zelo ambiciozna in strateška agenda, kot je predsedojoča povedala. Ne gre za program, ampak za strateško agendo, ki vsebuje določeno število ključnih ukrepov, ključnih akcij. In bodoči programi bodo podprli eh, v veliki meri eh, cilje, ki jih imamo v tej strateški agende mladi in mobilnost. Samo še nekaj eh, besed. Že zadnjič sem eh, povedala nekaj informacij pri prvi izmenjavi mnen. Sedaj je po moje pomembno povedati, da smo o tej pobudi zelo podrobno razpravljali, govorili smo že o fazi implementacije eh, precejšnjega števila ključnih eh, akcij. In zelo eh, lepo je, da smo dejansko v skladu s programom, da ne zamujamo, da Kot veste, smo na, stra, na strani vet naredili veliko napredka, revizija zbrž iz decembra, to je bil velik dosežek. Potem je še en eh, primer sedaj z mačarskim predsedstvom eh, spravljamo osnutko priporočila sveta o mobilnosti, o zmanjševanju ovir za mobilnost, potem ravno tako analiziramo vse zanimive rezultate, ki smo jih dobili iz različnih posvetovanj v bodočih programih, eh, programov za doživljenjsko življenje o eh, Erasmus Mundus Youth in Action in potem eh, poz, pozneje, še v tem mesecu, pa bomo eh, dobili velik svežen o eh, osipnikih. To je zelo pomembno in mislim, da je pomembno, da to tudi podarimo pred tem odborom. Še nekaj besed. Želim odgovoriti na nekaj vprašanj, ki so bila postavljena in sicer pojasnilo v zvezi z eh, jamstvi za mladino, youth guarantee, to bom verjetno morala še preveriti s svojimi kolegi, ampak to je tisto, kar predlagamo eh, državam članicam, da naredijo. Mi tu nimamo posebne pristojnosti. Eh, Eh, ideja so ti štirje meseci po tem, ko se zapusti obvezno šolanje. Takrat naj bi se dala neka podpora, neki ukrepi, eh, podporni ukrepi, če ni dodatnega izobraževanja oziroma če oseba ne more najti delovnega mesta. Tako jaz to razumem. Potem eh, je tu še pomen dobre koordinacije. S tem se v celoti strinjam. Eh, dobra koordinacija med državami članicami. To je, to je primer, kjer eh, so države članice pristojne za to. In s tem imamo že eh, nekaj izkušenj v okviru strategije za Eh, izobraževanje in usposabljanju. V okviru eh, bolonskega procesa se je veliko zgodilo. Nekaj slabosti je, ampak imamo dobre primere, ki kažejo, da tudi če so same države pristojne na to, lahko veliko dosežemo. Ista stvar pa se bo po moje zgodila eh, sedaj z strategijo 2020, ko bomo merili, kaj se dogaja. Potem pa še nekaj, kar ni mogoče tako vidno, ampak kar, kar se dogaja veliko uh, Razprav poteka med državami članicami, eh, izmenjave dobrih praks, potem učenja od eh, kolegov. To je vse, kar sem želela povedati. Najlepša hvala, bilo je zelo zanimivo poslušati vašo razpravo. Hvala lepa. Še enkrat, gospod Zver, če želite. Ja, bom kratek. Eh, jaz sem vseeno hvaležen evropski komisiji da pripravlja to eh, gradivo to poročilo in eh, da imamo tudi mi možnost tako kot odbor za regije in pa socialno ekonomski odbor pripraviti svoje poročilo o tej zadevi vendarle smo del strategije evropa dva tisoč dvajset in to se mi zdi pomembno je poleg tega poleg teh sedmih vodilnih pobud tudi še ena sestrska to je program za nova znanja spretnosti in nova delovna mesta eh, ti dve se mi zdita izjemno pomembni in zanimivi za naš odbor in če komisija tega ne bi pač pripravila bi verjetno eh, mi še teže dali pobudo državam članicam da morajo modernizirati svoje izobraževalne sisteme in pa eh, trg dela tako da je to kar nam zelo prav prišlo Eh, sama pobuda eh, predlaga nekaj konkretnih ukrepov nekaj novosti niso ne vem kako inovativni eh, ne prinaša nekih velikih inštrumentov ampak vendarle so neko dopolnilo ki se bodo z redno dejavnostjo komisije lahko spremljali tukaj kot je že bilo večkrat poudarjeno ne gre za programe ki itak živijo svoje življenje in ki naša naloga je samo da poskušamo z to strategijo ali pa s to inicijativo eh, eh, jih eh, samo še podkrepiti, da bi bolje delovali in da bi bili vključevali več mladih. Komisija si zastavlja skoraj neuresničljiv cilj, to je, da bi čez deset let vsi mladi imeli možnost uporabiti kakšno mobilnost. To je težko, ampak je kar prav, da imamo tako optimistične cilje. Eh, rezultati so odlični ne gre samo za to eh, kar je omenil gospod kelly eh, da mladi se naučijo drugih kultur in da lažje razumejo drugo okolje če grejo študirat ali delat v tujino še več veliko bolje razumejo tudi svoje lastno okolje in svojo domovino če poznajo tujino tako da učinki pozitivni učinki mobilnosti so neskončni jaz sem prepričan da bomo eh, z da bom svojo eh, poročevalko v senci gospodično nedelovo eh, bolj posvojila ta to iniciativo jo vzela za svoje in da bo debata naslednja debata o poročilu v tem odboru Eh, še veliko bolj eh, konstruktivna in pozitivna kot je bila doslej ampak že doslej smo dobili ogromno napotkov. Eh, tudi kritični pogledi so potrebni da, da, da se vidi bolj jasna slika zato sem jih hvaležen za, za, za njene, nekatere njene kritične opaske je pa res kar se tiče enakopravnosti spola eh, mi moramo povečati eh, enakopravno dostopnost do izobraževanja ampak eh, tukaj ne gre samo za razlike med spoloma gre za veliko večje razlike z vidika socialnega življenja nekatere regije so deprivilegirane druge manj in podobno ne s tega vidika moramo večati ne samo kakovost ampak tudi večjo dostopnost izobraževanja vsem Uh, Hvala lepa, so srečo Milan. Upam, da bomo dobili dobro besedilo, ki bo tudi navdih za komisijo, če jim bo to eh, potrebno in če bojo želeli temu prisluhniti. Kolegice in kolegi, imam predlog, če ga boste sprejeli. Sedaj bi govorila. Od, eh, nagradi Lux. Imam še malo časa, če se strinjate. Nagrada Lux. Naj vas spomnim. Erfolg. Ta nagrada je bila velik uspeh v letošnjem letu, ne samo tukaj v parlamentu, ampak tudi v različnih državah. Nekatere delegacije parlamenta so v glavnih so se potrudili, da bi pokazali te filme v glavnih mestih in da so jih prikazali tudi kot filme, ki jih je nagradil Evropski parlament. Za naslednje filme imamo spet uh, zelo dobro žirijo. Povečali smo število članov žirije in kasneje bomo v krogu koordinatorjev govorili o tem pri tej nagradi mm, ta nagrada ni nagrada kot kakršnakoli druga. Gre za to, da želimo podpreti film, ki dobi nagrado, da želimo ta film širiti in ga spodbujati. V filmih so, obravnavana, so obravnavane evropske teme, bodi si skrbi ali pa veselja, ki nas družijo v Evropski uniji. Letos smo se odločili po pogovoru s predsedstvom in drugimi odgovornimi. Dogovorili smo se, da bomo 7. in 8. maja organizirali turnejo po Evropi in bomo vsakem glavnem mestu v Evropi prikazovali ta film Di Fremde, ki je dobil nagrado. Ta film bomo prikazovali z podnapisi v jeziku, ki se govori v dotični državi. Potem drugič, v času, ko bodo filmi na ogled tukaj pri nas, bomo te tri filme, ki jih bo izbrala žirija, prav tako prikazovali v glavnih mestih. Predložili bomo te filme našim nacionalnim parlamentom in potem bodo ti organizirali istočasno festival v lastnih državah, v vseh 27 državah, tam se bodo prikazovali ti filmi in po teh filmih bodo potekale tudi razprave. Se pravi, vsi bomo udeleženi pri tem, to nam je v veliko veselje in to tudi zbuja interes za Evropo pri naših državljanih, če vidijo, da nam je mar tudi za take stvari, da pripovedujemo evropske zgodbe. Film je pomemben del naše kulture in uh, moramo se si zelo prizadevati za to, da bi, film, da bi film bil pri nas prav tako razširen, kakor naprimer v ZDA. Vedno smo tudi prisotni na Beneškem festivalu. V festivalu bodo prikazane tudi filmi, ki so dobili nagrado Lux. Prisotni smo tudi na drugih festivalih, letos naprimer na Berlinalu, bili smo tudi v Kanu. V Kanu smo organizirali tudi dan evropske medijske politike. Se pravi, vedno smo bili v stiku z filmskimi ustvarjalci in pa z uh, s tem, z neko zvrstjo, ki ni neposredno povezana z politiko. In na ta način si odpiramo vrata, ki bi nam sicer bila zaprta. In še na nekaj naj spomnim. Lani smo prvič eh, te filme prikazali na Beneškem festivalu in takrat smo skupaj z Džornate deli avtori, tam so bila tudi gospa Kustova in pa gospod Skorili. Eh, no in vsi skupaj smo s pomočjo te organizacije povabili enega ljubitelja filmov iz vsake posamezne države članice. Kinematografi so to razpisali, potem so izbrali eh, kandidata v vsaki državi in 27 mladih ljudi je potem si lahko ogledalo v Benetkah ta film. In ne morete si predstavljati, kaj jim je to pomenilo. No, niso si ogledali samo naših filmov, lahko so si ogledali vse filme na Beneškem festivalu, lahko so o tem razpravljali. Resnično smo ustvarili neko čudovito evropsko klimo in to zahvaljujoč nagradi Lux. Torej, tisti, ki misli, da mi tukaj počnemo samo neumnosti, bi, si moral, bi se moral potruditi, moral bi biti prisoten na prikazu takšnega filma in sodelovati tudi v razpravah. In še nekaj o tem, kaj bi lahko naredili sedaj. Ne glede na to, ne glede na 9. maj, ki bo naš dan za vse, za vse lahko film Di Fremde, Tujka oziroma tudi druga dva filma, ki sta tekmovala za nagrado Lux, si lahko izposodite in organizirate kakšen dogodek v svojem volilnem okrožju. Sama sem to naredila za filmom Welcome, tudi za filmom Di Fremde in vedno lahko najdeš nek manjši kino, ki je pripravljen to organizirati v sodelovanju z vami in ki je pripravljen organizirati razpravo o tem filmu. Na ta način boste dosegli ljudi boljše kot na kakršenkoli drugi način. Zato imamo eh, sekretarjat, ki je pristojen za nagrado Lux. Vodilna oseba se imenuje Bertrand Lupier in pa Marizela, to je italijanka. To sta kolega, ki skrbita za nagrado Lux in kadarkoli lahko za tema dvema kolegoma stopite v stik, lahko se pozanimate, kaj je potrebno za organizacijo takšnega dogodka in tako naprej. In na ta način imate možnost, da se na ta način pogovarjate o kulturnem področju, o filmih in da, se na, ta, da na ta način zlezete pod kožo vašim voljivcem. Um, sama sem to organizirali tudi skupaj z gospod Hanov v Gracu. Uh, V glavnem, resnično mislim, da bi morali izkoristiti možnosti, ki se vam tukaj ponujate, eh, ponujajo, kajti težko je danes navdušiti mlade ljudi za Evropo. Ampak, če uporabite film, je to inštrument, ki nagovarja mlade ljudi. Meni je to zelo pri srcu, da takšne filme spodbujamo, da o temah, ki jih obravnavamo, razpravljamo. Uh, in da se kot stranski učinek še približamo našim voljivcem. No, to sem pravzaprav želela povedati jutri, ampak ker vas je danes toliko prisotnih, sem se odločila, da to povem že sedaj. Upam, da si boste to zapomnili, poslala vam bom tudi dokument, kjer je vse opisano tudi v angleščini, sedaj imam ta dokument samo v francoščini, tako da boste imeli vse skupaj tudi v pisni obliki in boste lahko se srečali z vašimi kolegi, tudi iz drugih odborov eh, in se boste lahko o tem pogovorili. Se pravi, ta inicijativa ni omejena na naš odbor in tudi pri drugih se moramo zauzemati za to. Toliko o nagradi Lux kot odbor Kult smo se strinjali s tem, da bomo spet organizirali zaslišanje v času, ko bodo, predstavl eh, ko bodo predstavljali filmi, bomo organizirali predstavitev. Prejšnje leta smo imeli Vima Vendersa in tudi letos eh, se že pogovarjamo z eh, pomembnimi predstavniki filmske industrije, ki se bodo potem sestali z nami. Če imate še kakšno vprašanje v zvezi s tem, potem na dan z besedo, sicer pa boste dobili dokument v angliščini. No, hvala lepa, prav gotovo vas bom uspela tako navdušiti, kot sem sama, tako da se boste tudi tistim ukvarjali. Tako, sedaj pa uh, za danes zaključimo uh, sejo in uh, sledi še sestanek koordinatorjev. Hvala lepa.